Good morning, ladies and gentlemen. Um, a few announcements. Dobro jutro, dame in gospodje. Par obvestil, preden začnemo, če smem. Najprej se upravičujem za to, ker imamo sestanek v tej dvorani. To je malce čudna, čudna dvorana. Ne vem, ali se vam zdi boljša ali slabša, ampak eh, morali bi biti v bolj običajnih dvoranah za zasedanje odborov. Tu smo si malce daleč, težko se vidimo, ampak eh, ne vem, kako bo šlo s spremljanjem glasovanja, pa bomo videli. Dobro. Skratka, sprememba v dnevnem redu in sicer za mnenje o uh, družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, poročilo gospe Mici. E, pravijo mi, da je nek e, problem s tolmačenjem. Slovenščina bi morala biti v redu. Težava z nemščino očitno. zdaj deluje dobro, hvala lepa. Torej, kar zadeva omenjeno poročilo družbe z omenjeno odgovornostjo za enim družbenikom, torej gre za poročilo gospe Mici, točka 14 na dnevnem redu. In to točko bomo preložili na naslednje zasedanje in nov rok za kompromisne amandmaje je 4. juni. Podan je bil tudi predlog, da spremenimo vrstni red točk eh, pod 5, zakonodajni nadzor, tako da bomo najprej obravnavali online reševanje sporov, potem pa vprašanje javnih naročil. Morda bi bilo dobro, da začnemo z online reševanjem sporov. Now we'll start with the update on the ODR. Torej začeli bomo s platformo ODR, ker morajo predstavniki komisije oditi ob 9 uri in 30 minut in vem, da je to pomembno vprašanje. Potem pa bomo šli naprej na javna naročila. Potem pa bomo slišali tudi najbolj aktualne informacije o trilogu in eh, o ostalih ključnih dogodkih. Temu pa bo sledilo glasovanje. Gospa Spano, izvolite. Lepo vas je spet videti. Hvala lepa, dobro jutro, gospa predsednica. Hvala za to povabilo, hvala tudi za izkazano razumevanje, kar zadeva časovno omejitev. Kolegi bodo seveda ostali tu če bo to potrebno. No, z velikim veseljem vam poročamo o tem, kje trenutno stojimo pri razvoju platforme za online reševanje sporov. Gre za projekt, ki smo ga sprožili zahvaljujoč delu vašega odbora in z velikim veseljem vam poročamo, da napredujemo po pričakovanjih, torej tehnični razvoj platforme je na pravi poti. 3. marca smo bili tu v parlamentu, kjer smo podali tudi predstavitev v živo vseh funkcionalnosti te platforme. To kar uspešno, zabeležili smo si tudi vaše komentarje, sploh kar zadeva pisne prevode in eh, naj vas tudi obvestim, da smo to že upoštevali pri trenutni fazi tehničnega razvoja te platforme. Platforma ODR temelji na direktivi o alternativnem reševanju sporov, kot veste, je šlo za svežen. Direktiva ADR sledi trem ključnim ciljem in sicer zagotavljanje, da so subjekti in postopki ADR na voljo državljanom in potrošnikom v EU in sicer v praktično vseh panogah, to je tako imenovani full ADR coverage, ko gre za spore iz pogodb za prodajo blaga in storitev, potem vzpostavitev postopkov za subjekte ADR in postopke, kot so načela ne eh, pristranskosti, učinkovitosti, poštenosti in tako naprej in najpomembnejše je zagotavljanje ozaveščenosti potrošnikov eh, z vzpostavitvijo ustreznih obveznosti gospodarskih subjektov, ki morajo jasno pokazati, da obstaja možnost za ADR. Rok za prenos direktive je julij 2015 mi smo že organizirali delavnico za pomoč državam članicam pri prenosu zakonodaje. Ta delavnica je potekala marca in države članice morajo zdaj komisijo obvestiti o seznamu subjektov ADR, ki izpolnjujejo kriterije iz direktive. Tudi komisarka Jurova je opomnila na to vse ministre vseh 18 držav članic s pismom, ki ga je poslala v začetku leta in jih opozorila na pomen pravočasnega obvestila. Platforma ODR se razvija mm, in tudi komisija jo bo vzdrževala. Naj vse spomnim, da je to prvi primer vodenja takšnega projekta, takšne platforme na ravni komisije, platforme, ki bo delovala širom EU. Namen pa je omogočanje online reševanje sporov med potrošniki in eh, trgovci, kar je seveda pomembno sestavljanje del digitalnega notranjega trga, kajti reševanje sporov izven eh, sodišča na kar se da hiter in očekovit način tudi okrepi možnost sodelovanja potrošnikov pri e-trgovini. Pri razvoju te platforme sledimo zelo specifični pravni podlagi, ki zagotavlja razmejitev tega, kam lahko gremo, kam ne, prav tako pa to omogoča dobro delovanje platforme. Eh, Ta platforma bo postala operativna v začetku januarja 2016 in kot rečeno smo v skladu s časovnico. Platforma bo dostopna vsem in sicer brezplačno in na voljo bo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Kar zadeva razvoj platforme, tu je zdaj druga prosojnica, pomaga nam skupina strokovnjakov, Eh, za ADR in ODR iz držav članic, predstavnike gospodarstva, predstavniki potrošniških organizacij in Evropski forum za uh, invalidnost. To je zelo pomembno, da bo ta platforma na voljo tudi osebam z omejitvami hvala tudi sekretarjatu IMKO za sodelovanje v tej ekspertni skupini, ker nam je v veliko pomoč in to zagotavlja tudi to, da ste vsem obveščeni. Če želimo zagotoviti ustrezno delovanje platforme, komisija pripravlja izvedbeni akt, eh, to je torej mm, pravni predpogoj za delovanje platforme in ta izvedbeni akt bomo odboru eh, ODR predložili na glasovanje mm, še pred poletnimi počitnicami. Prvi uradni eh, preskus platforme je potekal novembra 2014 s sodelovanjem 120 deležnikov, ki so eh, zastopali nacionalne eh, eksperte, organizacije potrošnikov, tako z nacionalne ravni, kot tudi z ravni eh, EU in predstavnike gospodarstva in eh, trgovine, eh, predvsem krovne organizacije. Eh, Nasplošno je bil odziv pozitiven, dobili smo tudi nekaj tehničnih eh, pripomb, ki smo jih eh, upoštevali in že vključili v novo platformo, ki smo jo predstavili vam 3. marca. Kakšne so torej naslednji koraki? Po testu novembra smo dobili nekaj pripomb, nekaj predlogov, ki smo jih vključili v novo verzijo. Opravili bomo še en eh, preskus junija z deležniki in upamo, da bomo tam in takrat razrešili še morebitna preostala odprta vprašanja, nasplošno pa eh, smo v skladu s časovnico in z veseljem spremem tudi vaše vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj, vemo, da ste predstavili to platformo, mm, sicer ne v času zasedanja odbora in kolikor jaz eh, stvari razumem, bomo prosili, da to predstavitev ponovite mm, še enkrat eh, za celoten odbor. Tisti, ki so bili takrat slučajno tam, pravijo, da je bila zadeva zelo dobra. Skratka, mislim, da še vedno vlada interes tudi med tistimi, člani odbora, ki jim ni uspelo sodelovati na prvem sestanku, kjer se to predstavitev podali, saj to ni bil uradni sestanek odbora. E, torej, ti bi radi to še enkrat e, videli, tako da bi morda potrebovali še eno tovrtno predstavitev e, te platforme. In, verjetno se bomo potem vključili, vključili tudi v komentarje in predloge za izboljšave. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Popolnoma se strinjam. Škoda za vse tiste, ki niso sodelovali pri prvi predstavitvi platforme ODR, kaj ti zadeva je bila res odlično pripravljena. Gospa Spano in njena odlična ekipa so to pripravili zelo dobro in res eh, moram reči, da sem bila navdušena nad eh, vašim delom in tudi nad eh, tem, kako ste predstavili predstavitev. Tako da, eh, Viki, če bi lahko imeli še enkrat takšno predstavitev v času zasedanja odbora, bi to bilo zelo dobro za vse nas, kajti le malo. Žal nismo slišali, ker bi mikrofon izklopil. Prva stvar, ki jo želim povedati, je hvala lepa za odlično delo, ki ga upravljate in zavedam se, kako eh, težko to je. Imam dve vprašanje, morda. Prvo v zvezi z ADR. Lui greh je na Malti, on je bil odgovoren za to poročilo, ni več član našega odbora, ampak eh, slišimo, da še obstajajo države, ki niso imenovali uradnega organa za kontaktno točko oziroma za koordinacijo dela na področju ADR. bodi si evropski centri potrošnikov ali organi, ki jih imenujejo vlade, ne bi bili kontaktne točke. Vse države bojda niso notificirale teh kontaktnih točk in zanima me, kako stvari tu napredujejo. Je še veliko takšnih držav ali bolj malo, kar pa zadeva ODR, edina šibka točka pri predstavitvi je bila vezana na te prevode. Takrat je bila le polščina in angliščina in tudi tu me zanima, kako delo napreduje, kar zadeva to področje. No in upam, da bomo lahko sodelovali pri tem preskusu junija, sicer pa lahko izrečem samo čestitke za upravljeno delo. Hvala lepa. Would anybody else? Ima še kdo vprašanje s tem v zvezi, preden gremo naprej? Hvala, gospod Grapeni. Hvala lepa. Moram reči, da mi je res žal, da nisem sodelovala pri prvi predstavitvi in podpiram to, kar je dejala kolegica. Morda bi lahko ob neki drugi priložnosti eh, tudi ponovili to točko, da bomo lahko sodelovali vsi. Čestitke komisiji za to platformo, mislim, da je to resnično dobra pobuda in eh, prav tako se mi zdi pomembno, da osebe z omejitvami lahko sodelujejo eh, na, pri tej platformi. Pravite, da je potrebno komisijo ustrezno obvestiti, notificirati. Je kakšen rok, do katerega mora priti do eh, te notifikacije? Vi, ki nam lahko poveste, kdaj bi morda lahko imeli to ponovno predstavitev platforme in torej drugo vprašanje, kaj je rok za obveščanje komisije strani držav članic. No, naj vam samo povem par novic. Jasno je, da vlada interes med tistimi, ki niso uspeli sodelovati na prvi predstavitvi, ker to pač ni potekalo v tednu odbora, ampak v tednu poročnih skupin. No in kot so mi ravno kar dejali, če želimo takšno predstavitev v parlamentu, bi tisti, ki delajo na tej platformi, morali za približno teden dni zamrzniti delo, da lahko stabilizirajo platformo, da se sploh da predstaviti. Tako da nikakor ne želimo zdaj zadrževati razvoja platforme s to novo željo odbora. Tako da me zanima zdaj, ali bi vendarle bilo možno dobiti v pogled, v to, kako bo potekala ta, to naslednjo posvetovanje junija in morda bi to bil trenutek, ko bi lahko tudi poslanci sodelovali. Ali pa, če boste tam konec junija morda še enkrat eh, nekako zamrznili razvoj, da se takrat eh, lahko platforma predstavi v parlamentu, da na ta način, kar se da, kvalitetno delimo informacije z vsemi poslanci. Hvala lepa za besedo. Ja, bila sem prisotna na takratni predstavitvi in lahko potrdim, da je bila zadeva resnično zelo, zelo zanimiva. Poleg samega vprašanja pisnih prevodov, mislim, da še naprej ostaja zadeva kar zapletena za uporabnike. Ampak moje vprašanje zadeva direktivo ADR na splošno. Koliko razumem, je rok 9. juli, rok do katerega ne bi države članice komisijo obvestile o zadevi. Sprašujem zdaj, ali so države članice storili vse, kar je potrebno storiti in ali so pravočasne, katekolo lahko razumem, naj temu ne bi bilo tako. Gospa Spano. Ja, hvala lepa. Moram reči, da smo nadušeni nad vašimi prijaznimi besedami glede te predstavitve. Hvala za to, res je, naša ekipa je odlična, vsi so tu in to so tisti, ki vsak dan zadnje leto in pol delajo na tej platformi. Glede kontaktnih točk ODR, vprašanje gospe Tun. To je nekaj, kar zelo poblizu spremljamo. Nekatere države so že notificirale eh, evropske centre za potrošnike, ki so bili imenovani za kontaktne točke za ODR. Eh, vse države še ne, eh, ampak zadevo zelo natančno spremljamo v odboru ODR. Kdaj prevodo smo si zabeležili to, kar ste omenili tudi v fazi testiranja. Kot veste, imamo posebno dogovor s centrom za eh, prevajanje v Luksemburgu, ki nam bo pomagal eh, s tistim eh, elementom prevodov, ki je nučen ob zaključku razvo, razreševanja sporov. In prav tako nam centr za prevajanje zdaj pomaga pri ustreznem reševanju tistega mehanskega eh, dela platforme, da bodo vsi termini ustrezni. To je torej področje, na katerem delamo in to nas skrbi enako kot vas. Eh, smo na pravi poti, ampak mislim, da bo potrebno še nekaj dela, da bo zadeva ustrezna. Glede testiranja, hvala gospa predsedujoča za to, kar ste omenili. Res je testiranje tudi iz tehničnih eh, vidikov zahteva veliko dela, tako da bi predlagali, da nam eh, morda omogočite, da predstavitev predstav, opravimo junija skupaj z deležniki. In enkrat, ko bomo to zaključili, ko bo ta štiridnevni dogodek mimo, ko bomo dobili eh, tudi izboljšave na podlagi tega posvetovanja z deležniki. To mislim, da bi bilo bistveno bolj razumno in morda bi to lahko torej storili čim prej po testiranju junija. To je tudi dejala komisarka Jurova na zadnjem strukturnem dialogu z vami, tako da sem prepričana, da bomo lahko ugodili tej prošnji odbora IMKO. Glede direktive ADR, to seveda ustrezno spremljamo preko pristojnih odborov in držav članic. Res je, da nimamo zaenkrat vseh informacij o prenosu zakonodaje, ampak države imajo še vedno čas. Vse čas jih na to opominjamo, imamo redne sestanke z njimi in mislim, da bo ta poziv parlamenta morda pomagal stvari še nekoliko bolj premakniti naprej. Hvala za vašo podporo. Dobro, eh, hvala lepa za to. Verjetno vsi poslanci v tem parlamentu pridejo v stik z res eh, nesrečnimi primeri, kjer prihaja do sporov med eh, različnimi subjekti, ki želijo trgovati na notranjem eh, trgu in treba je najti resnično pomoč za te države, njih, za te subjekte v njihovem jeziku preko takšnega online portala. Vsi si želimo, da bi to delovalo kar se da dobro in interes članov odbora je, da vam pomagamo pri tem, da bo zadeva resnično funkcionirala, ker če bo, bomo resnično potem lahko tudi pomagali tistim ljudem, ki jih mi tu zastopamo. Če pa to ne bo delovalo, kot je bilo rečeno, pa bomo mi tisti, ki bomo deležni vseh pritožb, ker problemi ne bodo rešeni. Tako da ja, želimo tudi mi vam pomagati. Po tem štiridnevnem testiranju bi verjetno bilo zelo koristno, da bi v odboru ali pač nekje ločeno, ampak skratka v času, ko bo do poslanci prisotni, da bo torej komisija lahko stvari razložila, da bomo slišali mora tudi nekaj povratnih informacij strani deležnikov, da bomo lahko imeli bolj konkreten dialog in da tudi fizično vidimo, kako zadeva funkcionira. Kajti Vi želite, da mi ljudem sporočamo, da zadeva dobro deluje in če mi vemo, kako deluje, bomo to lahko storili. Če imamo mi vprašanja z eh, zadevo, pa bomo težko vse skupaj zagovarjali in promovirali. Tako da predlagam, da bori si po junijskem testiranju, torej julija ali pa potem septembra upravimo omenjeno. Hvala lepa. Um, Tako, zdaj pa naprej oddaja javnih naročil, prenos zakonodaje in eh, to, kar je tudi Denis de Jong izredno želel izpostaviti v tem odboru. Predvsem imam v mislih tisti napredek, ki naj bi pomagal MSP-jem pri sodelovanju v javnih naročilih. To je bila ključna tema za naš eh, odbor pri spremembi zakonodaje z področja javnega naročanja. In želeli smo, da bomo za izpogajanjem olajšali MSP in sodelovanje pri javnih naročilih in da se bo to torej ustrezno preneslo v nacionalno zakonodajo. Torej, gospa iz Generalne direkcije za notranji trg, če nam lahko, prosim, poveste, kaj več temu zvedi. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi za povabilo komisiji glede prenosa novega svežna o javnih naročilih in eh, predvsem imam v mislih delo, ki smo ga opravili do sedaj glede enotnega dokumenta o javnih naročilih. Zdaj imamo v teku dva postopka komitologije, eden zadeva ESPD in če eh, nekoliko orišemo zadje, ESPD je dokument, torej nekakšna izjava, s katero naj bi nadomestili eh, razna eh, spričevala in druga potrdila, ki jih izdajo javni organi o tem, da subjekt izpolnjuje pogoje ali pa da obstajajo razlogi za izključitev. Kot rečeno, gre za bistveno poenostavitev, to je ukrep, ki je namenjen odpravi upravnega bremena za gospodarske subjekte, pa tudi za subjekte, ki oddajajo naročila. In gre za to, da razvijemo najboljšo možno obliko tega tako imenovanega ESPD-ja. Na dokumentu smo začeli delati novembra lani, sprožili smo pisni postopek posvetovanja in na podlagi pripomp držav članic smo zdaj v fazi razprav o najboljšem možnem načinu, kako naj bi ta dokument oblikovali. In a, eh, menimo, da se počasi oblikuje soglase in da bomo na tej podlagi lahko delo zaključili kot predvideno. Torej, končni dokument bodo naše službe pripravile še pred poletjem in potem bomo tekom leta, mislim, da uspeli zadevo na komisiji tudi potrditi, upam, da še pred koncem leta, tako da bo to še vedno več mesecev pred rokom za prenos direktiv na kratko glede pristopa, ki mu zdaj sledimo. To je prvi primer, ko se takšen inštrument uporablja v kontekstu javnih naročil in zato iščemo ravnovesje med gotovostjo, ki jo potrebujejo naročniki za oceno ustreznosti in usposobljenosti um, izvajalcev in pa seveda enostavnost postopka na drugi strani. Zato smo predvideli več različnih možnosti za ta dokument in pripravili tudi nekaj, kar mi razumemo kot mora biti en možen kompromis. In sicer je to dokument, ki zahteva izjavo gospodarskega subjekta o tem, ali izpolnjuje pogoje ali ne in potem seveda lahko mm, to še dodatno dopolnijo. Enako velja tudi za mm, morebitne razloge za izključitev. Seveda pa so v razpisnih dokumentacijah potem tudi vsi zadevni dokumenti. Tako da to ni zgolj eh, odgovor na vprašanje da ali ne, kar ne bi imelo veliko učinka za naročnika in pa neka srednja pot tudi med eh, to možnostjo in pa možnostjo, da bi zahtevali te okup dokumentacije. Ta teden smo dobili že odzive držav članic in mislim, da lahko računamo na potrditev tega dokumenta v mesecu maju in eh, potem mislim, da lahko pričakujemo dokončno sprejetje pred koncem leta 2015. Mislim, da bi to bilo to, kar zadeva uvod, z veseljem pa odgovorimo na morbitno vprašanje. Hvala lepa. Štirje so se javili k besedi, pet. Tarabela, Žavan, De Jong, Šaranzova in Grapini. In gospod Dörr. Tako da gremo kar po tem vrstnem redu. Če morda odgovorov ne bomo dobili vseh, zdaj bomo morda stavili tudi vprašanja na plenjamo. Hvala, eh, gospod predsednica, hvala tudi predstavnici komisije za to predstavitev. Več od leta in pol smo se ukvarjali s to tematiko. Eh, od leta 2011 do 2014 smo torej potrebovali dve leti resnega dela na celi vrsti vprašanj olajšanje dostopa malih podjetij do teh trgov javnih naročil z enotnim dokumentom in elektronski postopek, vse to so jasne elemente, ki kažejo v to smer. E, izpostavil bi še druga vprašanja, ki so bila ključna pri pogajanjih in sicer me zanima, ali imamo kakšne podatke o odnosu držav članic do vprašanja prenosa te zakonodaje. Predvsem imam v mislih ekonomsko najbolj ugodno ponudbo stvarno se boja sa svetom ki je hotel ohraniti možnost izbire med ekonomsko najbolj upravičeno e, ponudbo in pa najnižjo ceno. No in mi menimo, da je, mora biti jasno sporočilo, da najnižja cena ni vedno najboljša izbira, pogosto ni najboljša izbira in zato je, mislim, da treba zdaj razbiti ta e, mit. In eh, zanima nas, kakšen je zdaj odnos držav članica tega. Potem člen 18.2, ki je bil zelo kontroverzen po pogajnih, to je tisti člen, ki je bil najprej 15.2, potem je postal 18.2 v končni različici in sicer ta člen zahteva spoštovanje evropskih direktiv in pa nacionalno zakonodajo in pa tudi delovno pravo, kajte vemo, da pogosto pri javnih naročilih prihaja do socialnega dumpinga, da so ljudje premalo plačani, ker je najnižja cena tista, ki je odločilna. Kakšno je torej stanje v državah članica glede prenosa tega temeljnega člena? Potem tri, eh, veriga polizvajalcev. Včasih je to zaželjeno za dostop MSP-jev do teh trgov, ampak kadar je ta veriga predolga, je to ekonomsko neučinkovito, celo neproduktivno in zato menimo, da je potrebno več transparentnosti, da mora biti več informacij podanih vnaprej s tem v zvezi in eh, pogosto eh, je pri določenih zadevah tako, da to ni obvezno za države članice. Torej, države in podjetja morajo pred eh, začetkom del sporočiti, kdo so podizvajalci in mislim, da bi to moralo biti tako, da države članice obvezno potem eh, tudi javljajo ostale podizvajalce v eh, verigi, ampak to je zdaj ostalo v zgolj obliki možnosti. Mislim, da se vsi lahko strinjamo s kolikom Dajongom, jaz sem bil poročevalec, on je bil poročevalec v Asenci. Skratka, tu gre za dve ključni etapi. S končnim glasovanjem v parlamentu delani konec, zadevo spremljamo še naprej, komisija tu igra temeljno vlogo pri tem, kako se ta direktiva izvaja, potem sledi direktiva o koncesijah, ki je ključnega pomena. Filip Žuban je eh, bil poročevalec za to, je še vedno tu. In tretja faza potem je naslednja. Imamo kar se da dober nabor orodi, vprašanje pa je, ali bodo, bodo pristojne oblasti to uporabili ali ne. In eh, pomembno bo, da po vsaki še najmanjši občini v Evropi eh, uradniki dojamejo, da bodo veljala nova načela, torej načelo ekonomsko najbolj upravičene eh, ponudbe. In dejstvo je, da je 90 odstotkov evropskega BDP-ja eh, odpadlo na javna naročila. Mislim, da je to pomembno vprašanje, mislim, da smo na pravi poti in zato si želim, gospa predsednica, da bi imeli več tovrstnih sestankov vsako tri meseče ali kakorkoli, da zvemo več o tem, do kakšne mere je prenos te zakonodaje uspešen, vsekakor pa mora do njega priti do aprila 2016. Hvala lepa. Hvala. Nisem ravno zasledila kakšnega vprašanja komisiji, ampak eh, ja, sem pa zasledila vaše priporočilo, da naj se vrnemo k temu vprašanju uh, redno, preden pride do prenosa v letu 2016. Gospod Živan. Hvala lepa, gospa predsednica moje vprašanja in moje pripombe zadevajo direktivo o javnih naročilih in tudi direktivo o koncesijah. Ne bom eh, ponavljal tega, kar je dejal Mark Tarabela, glede pomena te direktive in glede ogromne količine dela, ki so jo komisija, parlament in svet vložili v to. Eh, pomembna je tudi vloga, ki jo je tu igral parlament, predvsem v želji po poenostaviti postopkov. Moje prvo vprašanje komisiji je, zadeva izvajanje te direktive v državah članicah. Ali države članice stopajo z vami v stik ali vam sporočajo morda kakšne težave, ki jih imajo pri prenosu, kakšne te težave so, kakšne odgovore ste jim podali. Zanima me tudi, um, kako komisija podpira države članice pri eh, prenosu, ali imate tu ekspertne skupine izmenjava najboljših praks in tako naprej. Uh, tu bi radi vedeli več v tem zvezi. Zanima nas tudi, ali v zvezi z informacijami, ki jih imate, predvidevate kakršne koli zamude pri prenosu in ali nam lahko poveste, v katerih državah članicah bi bile te težave morda največje. No in na zadnje, ali veste, kako države članice interno izvajajo postopke, ali obstajajo interno pogovori s gospodarskimi subjekti ali pa se pač pristojni organi nekako zapirajo vase in delajo sami. Kaj ti v Franciji z odredbo, to je nekakva posebna ustavna kategorija pri nas, eh, torej z takšnimi uredbami izvršna oblast prevzame zakonodajno funkcijo pri določenih vprašanjih in zanimali je podobno tudi drugot. Potem eh, drug sklop vprašanj. Temeljna tu je ta enotni dokument, ki ste ga tudi omenili. Nas skrbi to, ali bodo stvari dovolj enostavne za gospodarske subjekte, naj bodo veliki ali mali. Ta enotni dokument v današnji različici je izredno kompleksen in eh, to mislim, da je v nasprotju z duhom določb, ki smo jih izglasovali pred letom dni. Jaz si torej želim, da bi to bilo enostavno, želim si, da ta dokument ne bo v vsaki državi nekaj svojvrstnega. Ta enoten dokument mora biti enoten v vseh državah, do zadnje podrobnosti. E, ta enotni dokument mislim, da bi moral gospodarski subjekt e, imeti možnost uporabljati na vseh trgih, ne samo na enem trgu. Tudi na ta način bomo zmanjšali upravno breme. Prav tako moramo biti pozorni na to, da bo v primeru konzorcijev podjetij e, možno imeti en sam enoten dokument te vrste, ne pa da bo vsako od podjetij v konzorciju, ki oddaja ponudbo, moralo pripraviti takšen dokument. Kar pa zadeva mm, dokazila, to seveda država članica lahko zahteva, ampak šele potem na koncu, ko pride do podpisa pogodbe in ko je bil nek subjekt izbran. Torej, mi parlament, moramo tudi pri uh, izvršilnih predpisih. Ostajamo zelo, zelo pozorni in vemo, da ti dokumenti lahko spremenijo tudi mm, duh izvajanja zakonodaje in zato bomo, kot rečeno, na te stvari izredno pozorni. Excellent questions there. We may need to follow. Eh, veliko vprašanj bo postavljenih, mogoče bo treba uporabiti tudi pisni postopek. Nekaj vprašanj je bilo bolj podrobnih. Eh, komisija posluša. Eh, torej, imeli smo podrobna vprašanja. Podrobnosti so tudi zelo pomembne. Mogoče boste kakšne odgovore podali zdaj in na določena vprašanja pa odgovorili tudi pisno. Denis de Jong. Hvala na splošno eh, podpiram prošnjo poročevalcev, da bi imeli redne razprave o postopku implementacije. S tem je bilo v zadnjem mandatu povezanega veliko dela. Vsi vemo, da je izvajanje na področju notranjega trga eh, tako pomembno, prav tako pomembno kot zakonodajno delo. Brez implementacije je vsak zakon šibek. No, želim se osredotočiti na enoten dokument o javnem naročanju v Evropi. Naj vas spomnim, kakšna je bila prvotna ideja. To je že razložil gospod Živan. Ideja je bila, da imamo splošne zahteve pri vsakem postopku eh, javnega naročanja. In eh, v tem primeru je šlo za eh, velika administrativna bremena, kaj ti bilo je treba izpolnjevati določene obrazce in izpolnjevati zahteve. Eh, večkrat znova. No, eh, mi smo imeli idejo, da bi to poenostavili. In eh, komisija je začela mandat s tem, da je rekla, da je ena od prvih prioritet ta, da se zmanjšajo upravna bremena, predvsem za majhna in srednja podjetja. Zdaj pa tukaj iz pogajan slišim, da eh, nam je komisija dala nekaj drugega. Mislim, da potrebujemo podrobne informacije. Komisija ni zagotovila dovolj podatkov, kakšen bo kompromis in uh, kakšne so trenutno odprte teme v pogajanjih. Kriteriji za izbor, uh, ki so specifični za eno javno naročilo in ki jih uh, ne moremo uporabljati pri vseh, bi morali tudi biti omenjeni. Uh, Eh, torej bodi si na način, da je podatke treba zagotoviti ali pa eh, mora javni organ naročnik eh, povedati, ali so ti podatki zahtevani. Mogoče bi lahko imeli tudi obrazce, ki, v katerih bi samo označevali določene podatke. Če bodo vsi javni naročniki eh, obkljukali določene eh, podatke oziroma določene okvirčke. Eh, potem uh, se bo postopek spremenil. Zanima me, ka kako izgleda zdaj ta uh, obrazec in kakšni so kriteriji. Ali obstaja nek obrazec, ki ga lahko uporabimo samo enkrat, ali pa uh, bomo imeli dokument, ki ga bomo lahko uporabili večkrat za več javnih naročil. Mikrofon, prosim. Gospa Šarancova, De Rang, Grapini in Stefaniš. Torej, ti štirje bodo še dobili besedo. Izvolite. Hvala. Hvala tudi komisiji za uh, posodobljene podatke. Uh, sama bom postavila drugačno vprašanje kot uh, prejšnji govorci. Zanima me zunanja dimenzija javnega naročanja. Uh, Po eni strani eh, imamo prenos nove direktive o javnih naročilih, eh, ta je prinesla eh, nove entitete, nove definicije. Po drugi strani pa eh, smo vpleteni v pogajanja eh, z ZDA o trgovinskih odnosih in imamo tudi poglavje o javnem naročanju. To poglavje je eno najpomembnejših pri teh pogajanjih. Zato me zanima, ali lahko več poveste o tem, kako komisija notranje eh, sodeluje in kako bo skušala zagotoviti primerno, primeren prenos direktive eh, in pa kako je s tem pri pogajanjih o TTIP-u. Merci, euh, madame la présidente. Moi, je, je souhaiterais euh, juste. Euh, Hvala, gospa predsednica. Na kratko bi se rad samo vrnil k temu, kar je dejal gospod Živan glede prenosa direktive v Franciji. Res je, in tu bi rad opozoril komisijo na to, da francoska vlada eh, z vladnimi uredbami prenaša direktive. To je popolnoma nedemokratičen pristop k pravu, kajti parlamentu se oduzame vsakršna možnost podaje mnenja in sprejemanja zakonodaje. To je še en razlog, zakaj treba biti zelo pozoren. In uh, imamo takšen uh, osnutek vladne uredbe, ki je zdaj že znan, o katerem se vodi razprava. Komisija je bila opozorjena na par problematičnih vidikov in zato še enkrat sprašujem, kako je z dostopom do pravice, kajti tu eh, vlada nikakor ne želi prenesti. Um, direktive v tem smislu. Gospod Benkovsko smo o tem tudi že obvestili marca. Čakamo na en odgovor. Drugo pomeno vprašanje pa je izvajanje konvencije OZN o invalidnih osebah in o dostopnosti. Eh, tudi to je šlo popolnoma mimo te uredbe kljub eh, zahtevam. To sta torej dve ključni zgodbi, potem je to tudi vprašanje, ki ga je izpostavil gospod eh, Tarabela in zato vas neposredno sprašujem,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 vplivati na dostop MSP-jev do trga javnih naročil. Srečal sem se s predstavniki MSP-jev in vsi so mi rekli, da MSP-ji v resnici nimajo enakega dostopa in enakih možnosti, da se udeležijo postopkov javnega naročanja. Imam tri vprašanja. Ali bi nova direktiva rešila ta problem ali ne? Zlasti problem eh, pritožb eh, pri nas, v naši državi, se nam reč pogosto vlagajo pritožbe eh, in razlogi pogosto niso, ne vem kako, pomembni. Ta celoten postopek pa potem zelo dolgo časa traja v naši državi, smo poskušali za uvedbo sankcij, ki bi jih moral eh, plačati pri eh, tožnik, če pritožba ne bi bila upravičena, ampak sedaj smo morali to ukiniti. Ali nam lahko poveste, kako bo ta nova direktiva prispevala eh, k izboljšavam v primerjavi z staro direktivo? Obstaja ta enotni dokument, eh, to razumem, ampak kaj sicer še obstaja, kar lahko pomaga MSP-jem? In tretje vprašanje. Eh, če imajo MSP dostop samo kot poddobavitelji, Eh, potem oni ne dobijo plačila. Prosim, če ste vsi zelo kratki, komisija bo dobila pet minut, potem imamo glasovanje, potem pa bomo obravnavali trialoge. Eh, Stepanišin zdaj. Hvala. Dve vprašanje imam. Eh, prvo zadeva elektronsko javno naročanje. V določenih državah obstajajo že obsežne izkušnje z javnim naročanjem prek spleta. Ali komisija razmišlja, da bi na določenih eh, področjih uvedla obvezno elektronsko naročanje. Drugo vprašanje pa zadeva MCP-je. Eh, zanima me, ali eh, bo v tej direktivi na voljo kakšno orodje, ki bo zagotovilo majhnim in srednjim podjetnikom, da se bo njihov položaj izboljšal ne samo pri postopku izbora, ampak tudi pri pri njihovem položaju podizvajalcev eh, pri eh, večjih podjetjih. Andreja Švab, ne? Želite besedo? Ne. No, eh, gospod De Jong, vaše vprašanje je o enotnem dokumentu. Verzija je bila že razdeljena koordinatorjem, tako da bomo to morali ponovno razdeliti. Je pa tudi v aplikaciji e-meeting oziroma pod meeting documents. Vprostite, to je bil eh, star dokument, sam sem pa govoril o kompromisu. Komisija zdaj dobi eh, besedo, eh, če pa boste morali na kakšno vprašanje odgovoriti pisno, pa bomo tega tudi veseli. Hvala. Če imam na voljo samo pet minut, da mi verjetno ne bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja. Začela bom s splošnimi vprašanji v zvezi s prenosom. Uh, hvala za ta vprašanja. Eh, na ta način vam lahko bolj podrobno razložimo, s čim se je komisija ukvarjala v zadnjem letu, letu in pol. Eh, želimo, da se ta svežen razume, da je dobro razumljen in da se tudi dobro izvaja. Eh, upamo, da bodo nova pravila učinkovita, da jih bodo države članice dobro uporabljale in zato smo udeleženi v zelo intenzivnem dialogu z državami članicami imamo eh, veliko delavnic o eh, transpoziciji, torej o prenosu zakonodaje eh, od marca naprej. Vsak mesec skoraj se srečamo in se z državami pogovarjamo o problemih pri prenosu, ki jih imajo države članice. Vzpostavili smo tudi elektronsko platformo za izmenjavo informacij in pa za izmenjavo praks pri prenosu. Gre za izmenjavo med državami članicami in komisijo. Imeli smo tudi številna dvostranska srečanja z državami članicami, ki so uh, si želela stališča komisije glede prenosa. V primerjavi s prejšnjimi direktivami smo uporabili tukaj vse možne ukrepe, uh, ki so jih želele države članice od komisije. Želeli smo zagotoviti, da bo direktiva pravilna in da bo. Um, potekalo, da bo prenos eh, in izvajanje potekalo brez napak. Eh, dobili smo pozitivne informacije o tem, kar se tiče eh, problemov, pa naj povem, da vse čas dobivamo specifična vprašanja, poleg tega pa obstajajo tudi področja, ki so nova v direktivah, predvsem pri direktivi o koncesijah. Eh, s tem je povezanih tudi največ vprašanj. Mm, poleg tega imamo tudi eh, neka vsebinska vprašanja, recimo spremembe eh, pri javnih operacijah, strateško naročanje. In če države članice menijo, da bi bilo koristno, potem bi lahko komisija na kasnejši stopni podala tudi določene smernice. Zdaj, ne morem še eh, omeniti nobenega bistvenega problema pri eh, prenosu. Ko gre za direktivo o koncesijah, eh, naj povem, da je to čisto nova direktiva in v tem smislu so države članice bolj občutljive in tudi bolj previdne pri prenosu te direktive v zakonodajo. Vendar pa logika te direktive sledi logiki direktive o javnih naročilih, torej je veliko stvari podobnih in uh, Eh, veliko zahtev oziroma kriterijev velja tudi za to novo direktivo. Mm, kako poteka eh, postopek prenosa? Samo ena država članica je zaenkrat prenesla eno od direktiv, to je Združeno kraljestvo. Ves čas tudi preverjamo, eh, kakšno je stanje v državah članicah, tako da ne bi prišlo do zamud pri prenosu zakonodajo ne pričakujemo, da bo prišlo do ukrepov prenosa eh, pred poletjem, torej da bodo države članice izvedle ta prenos do poletja. Potem je gospod Živan omenil tudi nek eh, problem eh, v zvezi s tem, kako se je Francija odločila prenesti direktivo. Države članice imajo izbiro glede nacionalnih ukrepov, ki se zdijo najprimernejši za prenos eh, direktive. Eh, v to se komisija ne umešava. Eh, država se odloči, ali bo šlo za en zakon, dva ali tri in ali bo postopek vključeval parlament ali ne. Imamo podatke o tem, kako zgleda ta proces v 28 državah članicah, ampak gre za pristojnost držav članic. Mi nimamo. Eh, pristojnosti izbire oziroma usiljevanja neke možnosti državam. Torej, v to se ne umešavamo. No, potem pa še nekaj vprašanj v zvezi z ESPD. Nekaj specifičnih skrbi je bilo izraženih. Komisija je seveda pripravljena uh, podati tudi podrobne informacije. Če tako želite, vam bomo uh, jasno predstavili celoten postopek uh, in zagotovili tudi podrobnosti. Um, želim povedati, da je to še delo, ki poteka. Uh, prejeli ste osnutek uh, pred kratkim, ampak od takrat je delo že napredovalo. Uh, in moramo vas obveščati o pogajanjih, ki še vedno potekajo. To, eh, kar vidite na papirju danes, eh, je drugačno od tega, o čemer se pogajamo zdaj, kajti stvar vaš čas napreduje. Zagotovili vam bomo tudi bolj specifične informacije. Smo pa eh, povsem transparenti pri celotnem postopku, dokument in razprava pa se vaš čas razvijata, to sem želela povedati. Potem pa še poenostavitve. Mm, to je ključnega pomena in zato si prizadevamo. Tudi države članice si tega želijo. Vsi eh, si želimo, da dokument ne bi bil preveč obsežen, kompleksen ali preveč težaven, eh, ne za gospodarske subjekte in tudi ne za eh, javne naročnike. Vendar pa je položaj obeh strani dosti krat zelo drugačen. Mi si prizadevamo za srednji pristop, kar pomeni, da želimo, da gospodarski subjekti potrdijo ali izpolnjujejo eh, tisto eh, zahtevo, eh, torej ali izpolnjujejo vse kriterije. Gospod De Jong, vi ste vprašali o ponovni uporabi dokumenta seveda ta dokument lahko ponovno uporabimo v omenem obsegu in glede na posamezne elemente eh, gospodarski subjekt, naprimer, izjavi, eh, da se mu je eh, v enem letu obrnilo 10 milijonov evrov. Isto velja tudi za kvalifikacije osebja, potem za neko izključitev iz kriterijev oziroma izključitev določenih eh, kriterijev. Mislim, da ne obstaja eh, eh, nobenega nerazumevanja pri teh konceptih. Države članice to razumejo in če se bomo odločili za ta pristop, potem upam, da bomo pred počitnicami že imeli pripravljeno to, pripravljen ta obrazec tudi na tem področju smo eh, vam pripravljeni zagotoviti dodatne informacije. Še nekaj informacij o postopku pregleda, zelo na kratko še o tem. Eh, Svežen, ki je bil ravno kar sprejet, eh, ne obravnava postopkov pritožb in pregleda. Druga direktiva zadeva to področje s tem so povezane kazni, potem pravilnost postopka izbire eh, gospodarskih subjektov. To pa ni del svežna, ki smo ga ravno kar sprejeli. Eh, gre za direktivo o eh, reševanju sporov in tudi o tem vam bomo zagotovili ustrezne podatke, potem ko bomo končali z delom. Eh, hvala. Hvala komisiji. Eh, mi moramo nadaljevati eh, z delom, z glasovanjem, ampak izkazalo se je, da obstaja veliko zanimanje na strani članov, kar se tiče direktive o javnem naročanju, predvsem, da bi stvari poenostavili za MSP-je. Prosim, preden pridemo na glasovanje, bi rada nekaj predlagala. Eh, torej, iz različnih skupin naj se poročevalci odločijo o tem, kako eh, bi radi, da se postopek nadaljuje, predvsem v zvezi s tem enotnim dokumentom. Treba se pogovoriti tudi o težavah, ki jih imajo države, članice. Če bo potrebno, bomo uporabili tudi druga orodja, ki jih ima na voljo parlament, naprimer bolj formalna vprašanja ali pa se bomo pridružili vašim delovnim skupinam, ki se ukvarjajo s tem. E, skušali pa bomo zagotoviti, da bo vse skupaj nemoteno potekalo. Hvala. Uh, Najprej bomo glasovali o poročilu Štajler. In sicer naprave, za, naprave na plinasto gorivo. Najprej bomo imeli testno glasovanje. Vprašanje, ali je četrtek testno glasovanje. Glasujemo. My light is not showing. Moja lučka ne sveti. There's one too many S&D members eden preveč pri socialistih in demokratih. In ena naprava pri EKR ne deluje. Lahko se usedete drugam in poskusite tam. Preizkusite drugo napravo. Ima še kdo drug težave z glasovalno napravo? before we close it, let's just check if this machine's working. Ja. Yeah. Preverimo, če vse deluje. Dobro. Torej, poročilo gospe Štajler. Želite besedo ali lahko kar glasujemo? 34 za, proti. Za, proti, vzdržani sprejeto 35 za, proti, vzdržani, sprejeto 36. Sorry, I, um, we need to put the four provisions at the beginning to the vote. Štiri določbe na začetku glasovanja in to skupno. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, e, še fittings za, proti, vzdržani, sprejeto, e, tržni nadzor za, proti, vzdržani, sprejeto, svežen o e, popravkih in jezikovnih pojasnitvah, tudi to sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto, 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Dobro. 40 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Živa in gospod Juran imata problem. Oprostite, ne vidim. Dobro. Sem poskusila z očali in brez eh, sprejeto torej. Vaša naprava zdaj deluje ali ne? Bomo skušali zagotoviti da bo vse delovalo pri naslednjem glasovanju. 42 za, proti vzdržani, sprejeto. 43 za, proti vzdržani, sprejeto. 51 za, proti vzdržani, sprejeto. 211 za, proti vzdržani. Mislim, da je tole bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Res je bilo zavrnjeno. 2 na 2 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 2 na 3 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 53 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 55 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 56 za, proti, vzdržani proti vzdržani sprejeto, 2 na 4 za, proti vzdržani zavrnjeno, 2 na 5 je bil umaknen, 75 za, proti vzdržani sprejeto, 2 na 7. Oprostite, oprostite, kompromisni predlog 3 sem izpustila kompromis tri, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa smo pri številki 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2,20 za. Ne, ta postane brezpredmeten, se popravlja predsednica. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. just bear with me. It's incredibly difficult. Zelo težko uh, vidim, kako glasujete, ker moram pogledati celotno dvorano. Kompromisni predlog 4 je bil sprejet. Uh, osem, 86 za, proti vzdržani, sprejeto. 87 za, proti vzdržani, sprejeto. 95 z ustnim predlogom spremembe najprej z ustnim predlogom skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del postane brezpredmeten. Zdaj pa smo pri predlogu 97. 96 postane brezpredmeten, 224 tudi, zdaj smo pri 97 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 1-1-3. Ali lahko glasujemo v svežnu 1-1-3-4-5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1-1-7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena, dva, pet, ena, dva, šest v svežnu za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena, dva, devet z ustnim predlogom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 in 31 sta umaknjena. Ustni predlog o aneksu 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135, 136 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 za, proti, bomo preverili. Dva, dva, šest, tega preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. ena, tri, osem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, tri, devet, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, štiri, ena, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, štiri, dva, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, štiri, štiri, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, štiri, pet, za. Proti, vzdržani, sprejeto. Ena, štiri, sedem, za. Proti, vzdržani, sprejeto. 1, 2, 9 za, 2, 2, 9, oprostite, za, proti, bomo preverili. En socialist preveč. Dobro, sprejeto je bilo. 1,60 eh, in 1,61 skupaj za, proti vzdržani sprejeto, 1,67 za, proti vzdržani sprejeto, 1,69 za, proti vzdržani sprejeto, 1,84 za, proti vzdržani sprejeto, 1,87 za, proti, vzdržani sprejeto, 189 za, proti, vzdržani sprejeto, 191 za, proti, vzdržani sprejeto, 2 za, proti, vzdržani sprejeto, 10 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 2, za, proti, vzdržani sprejeto. 13, ne glasujemo. 14, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Vodna izjava 47, eh, 2, eh, tukaj imamo dodatek, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 24 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj pa eh, glasovanje o spremenjenem poročilu, kdo je za oziroma elektronsko bomo glasovali o končnem tako spremenjenem besedilu. Okay. Dobro, sprejeto 33 proti 2, 2 vzdržana glasova. Zdaj pa še glasovanje o tem, da se začnejo pogajanja o začetku mandata, kdo je za oziroma glasujemo elektronsko, kar glasujte. Sprejeto 35 proti 2. Eh, čestitke za dobro upravljeno delo. Hvala. Next, uh... Naslednje glasovanje zadeva poročilo o osebni zaščitni opremi.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 That's carried. Sprejeto. 1 na 6 za proti vzdržani. Mm, ni veljavno 36 za proti vzdržani sprejeto. 37 za proti vzdržani sprejeto. 1 6 7 postane brezpredmeten. Kompromis 2, kdo je za proti vzdržani. Lahko to preverimo, prosim. Pa. Sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Empel 38. Kdo je za, proti, vzdržani? Preverili bomo in pa 38 glasujemo. Pause. Zavrnjeno. 42 za proti, vzdržani sprejeto, 44 za proti, vzdržani sprejeto, 39 za proti, vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo. Zavrnjeno. Dobro. 45 in 40 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1, 7, 8 kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 in 41, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili 46 in 41. Glasujemo. One more vote. Da. Še en glas potrebujemo. Da, sprejeto. 1, 7, 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 47 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? Prav. Glasujemo. False. Zavrnjeno. Kje sem ostala? 1, 8, 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 48 in 45, kdo je za, proti, bomo preverili. Pas. Sprejeto. 46 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 50 in 47, kdo je za. Želite, da preverimo? 49 hočete preveriti. 50 in 47 bi radi preverili še enkrat, kdo je za. A, želite, da ločeno glasujemo, torej najprej 50. 50. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa, in pa 47, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, ta je pa zavrnjen. 51. Radi bi preverili Empel 47. Parauris je bilo nekaj zmede. 47, Empel 47. Glasujemo. 50 je bil pa sprejet. Tudi ta je bil sprejet. 51 za proti vzdržani sprejeto. MPL 49 za, proti vzdržani zavrnjeno. MPL 50 za, proti vzdržani zavrnjen. 51 za, proti vzdržani zavrnjen. Želite, da preverimo prav. False. Zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, ena, dva, sprejeto, 53 za, ta postane brezpredmeten, tudi 52 postane brezpredmeten, to je empel 52. Empel 53, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 53 bi radi preverili prav. Še nekoga čakamo? Ne? Dobro, zavrnjeno. In favor. Against abstentions. Can I check our committee amendment 54, please? Lahko preverimo, amadma našega odbora je to 54, glasujemo hvala. Uh, ja, velika zmeda je, ker imamo amantmaje našega odbora in pa drugih odborov. To je bilo sprejeto. Naš 55, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Empl 54 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 1, 8, 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Empl 54 za, proti oziroma Empel 55 se popravila predsednica za proti vzdržani zavrnjeno. 184 je bil umaknjen. Zdaj smo pri 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 185 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 56 za proti vzdržani, brez, eh, oziroma zavrnjen. 188 in Empl 57, kdo je za? 186. 186 in Empl 57. Ta dva sta identična. Ena osem osem in ena osem šest in empel sedeminpetdeset. Ti trije so identični. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena osem sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 189 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 57 za, proti vzdržani, sprejeto, empel 58 je postal brezpredmeten, da, 190 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 191 za, proti vzdržani, sprejeto, 58 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Ampel 59 za proti vzdržani, uh, zavrnjen 192 za proti vzdržani, zavrnjen 194 za proti vzdržani, zavrnjeno. 59.193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 in Empel 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 in Empel 63. 61, samo 61. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Ample 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 195 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 196 za, proti, vzdržani, sprejeto, Ample 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62 z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, proti vzdržani. Preverili bomo. Past. Sprejeto. E, eh, 63 eh, in pa 68, to je bilo sprejeto. 64 za proti vzdržani. Sprejeto. 197 za proti vzdržani zavrnjeno, EMPL 69 za proti vzdržani zavrnjeno, 198 za proti vzdržani sprejeto, 199 za proti vzdržani zavrnjeno. 202 uh, eh, za proti vzdržani zavrnjeno. Ši, uh, eh, 65 za, proti vzdržani, sprejeto. Uh, eh, 71 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti vzdržani, sprejeto. 66. Šestinšestdeset. Glasujemo, preverjamo. Sprejeto 207. Oziroma 203 se popravlja za, proti, vzdržani, eh, zavrnjeno 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 204 za. 204, 205 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 in Empel 73 za, proti vzdržani sprejeto, 26 za, proti vzdržani sprejeto, Empel 74 eh, za, proti vzdržani eh, zavrnjeno. 68 eh, za, proti vzdržani sprejeto, 69 za, proti sprejeto, 70 za, sprejeto, 75 Empel da je zavrnjen, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto, 72 umaknjen, 28 za, proti, vzdržani, sprejeto, 73 za, proti, vzdržani, sprejeto, 74 za, proti, vzdržani, sprejeto, 75 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78, en pol 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, en pol 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti en pol 79? Prav. Zavrnjeno za en glas. Hvala, da ste preverili. 76 in MPL 70 za, oziroma MPL 80 za proti vzdržani sprejeto, 77 in MPL 81 za proti vzdržani sprejeto, 78 in 209 za proti vzdržani bomo preverili.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 Okay, sorry, 210 is compatible. 210 in favour, against, abstentions, pass, uh, fails, amendment to a check. Želite, da preverimo? Falls by one vote. Eh, torej, zavrnjeno za en glas, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 212 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverjamo. Sprejeto. Predlog spremembe 80. 81, 81, 82 skupaj lahko to naredimo, ne posebej. 80, kdo je za? Proti vzdržani. Eh, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani sprejeto, 82 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 na 4, 2 na 3 se bo pravila predsednica, ta še velja za, proti, vzdržani zavrnjeno, 2 na 4 za, proti, vzdržani sprejeto. predlog spremembe 83, eh, glasovanje v bloku o tržnem nadzoru. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa 84, ta je zavrnjen. 2 na 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel Želite, da preverimo 216? False. Zavrnjeno. Empel 85. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 92. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 93. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 2 na 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 in pa 86, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak lahko preverimo. 95 in pa 86 skupaj. Yes, that's passed. Sprejeto. 96 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 97 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 221 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 222 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 8, 89, oziroma 99 za proti vzdržani sprejeto in pa 87 za proti vzdržani zavrnjeno, 100 za proti vzdržani sprejeto, 101 in, in pa 88 za proti vzdržani zavrnjeno, 89 za proti vzdržani zavrnjeno in pa 90 za proti vzdržani in 102 skupaj za proti vzdržani sprejeto, MPL 91 za proti vzdržani zavrnjeno, 223 za proti vzdržani sprejeto, 224 za proti vzdržani sprejeto, 225 in MPL 92 za proti vzdržani sprejeto. Empel 93 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 226 za, proti vzdržani. Sprejeto 103 za, proti vzdržani. Sprejeto 104 za, proti vzdržani. Sprejeto 105 za, proti vzdržani. Sprejeto Empel 94 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 106 za, proti vzdržani proti vzdržani. Sprejeto 107 z ustnim predlogom za proti vzdržani. Sprejeto 108 z ustnim predlogom za proti vzdržani. Sprejeto 109 za proti vzdržani. Sprejeto 227. A želite, da preverimo? 109 glasujemo. sprejeto. 227 za, proti vzdržani sprejeto. Empel 95 za, oziroma ta je postal brezpredmeten, 110 za, proti vzdržani sprejeto. 228 za, proti vzdržani sprejeto. Empel 96 za, proti vzdržani zavrnjeno. Empel 97 za, proti vzdržani zavrnjeno. Empel 98 za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, Empel 99 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 111. Želite preveriti Empel 99? Prav. Not that old. That's false. Zavrnjeno. 111 in Empel 100 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 101 empl za proti vzdržani. Zavrnjeno empl 102 za proti vzdržani. Zavrnjeno 112 za. Proti. Nista identična, uh, ta in naslednji nista identična. No, vzdržanita, je postal brez, oziroma je uh, zavrnjen, 112 je zavrnjen, zdaj pa 229 za proti vzdržani. Mislim, da je bil ta sprejet. Mogoče bi bilo dobro, če preverimo 229. So two two 229 je bil sprejet. Empel 103 pa je identičen. Dobro, torej smo zdaj pri 113, eh, Empel 104 za proti vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak preverimo raje. 113 in Empel 104 sta identična. Glasujemo. 113 and Empel. 113 in pa 104. Sprejeto. En pa 105 za proti vzdržani, zavrnjeno, en pa 106 za proti vzdržani, zavrnjeno, 232 za proti vzdržani, sprejeto, en pa 107 je bil brezpredmeten, 223 za proti, vzdržani, sprejeto. Empel 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 Empel za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 na 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 na 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. To vključuje tudi Empel 111. Smo pri 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. To vključuje tudi Empel 112. Zdaj smo pri Empel 113 za proti vzdržani zavrnjeno, Empel 114 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremije 117 in Empel 115, kdo je za proti vzdržani sprejeto, Empel 116 za proti vzdržani zavrnjeno, Empel 117 za proti vzdržani zavrnjeno preverjamo Impel 117. Uh, uh, zavrnjeno. Zdaj pa 118 in Impel 118 za proti vzdržani sprejeto, 119 za proti vzdržani sprejeto, 120 za proti vzdržani sprejeto, Impel 119 za proti vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 121 za proti vzdržani sprejeto, empel 120 za proti vzdržani zavrnjeno, empel 121 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 122 in empel 122 za proti vzdržani sprejeto, 1, 2, 3 za proti vzdržani sprejeto, 1, 2, 4 za proti vzdržani sprejeto mislim, da je bilo sprejeto, identično je tudi Empel 1, 2, 3 in 1, 2, 4. Predlog spremembe 1, 2, 4 in Empel 1, 2, 3. Glasujemo. Sprejeto. 1, 2, 5 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 1, 2, 6 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 127 za, proti. Lahko preverimo, 127. Glasujemo. Sprejeto. Empel 124 postane brezpredmeten, 128 je zdaj na vrsti, skoraj smo že pri koncu. Žal mi je, sama sem tudi poročevalka. No, eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani. Sprejeto, lahko preverimo ta kompromis. Kompromis šesti je bil sprejet. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. En pa 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. En pa 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. En pa 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 132, eh, 132 za proti vzdržanih sprejeto, MP128 za proti vzdržanih zavrnjeno, MP129 za proti vzdržanih zavrnjeno. Predlog spremembe na 3.3 oziroma lahko glasujemo v bloku od 133 do 139 ne. 1.3.3 torej za proti vzdržanih sprejeto, 1.3.4 postane oziroma 1.3.3 je postal brezpredmeten, 1.3.4 in NPL 130, želite preveriti, 1.3.3, zavrnjen je bil. 1.3.4 in NPL 130, ta dva sta identična, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 1.3.5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1.3.6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1.3.7 za, proti vzdržani. Sprejeto 138 za proti vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti? 138. 138 torej preverjamo. Oh, Zavrnjeno. To je dobro. Torej, manj stvari bo, o katerih se bomo pogajali. 139, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 140 za, proti, ne. MP 131 smo izpustili za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 140 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 141 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 142 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 142 za, proti, vzdržani. Sprejeto. To je vključevalo tudi Empel 132. Zdaj smo pri 143 za, proti, vzdržani, sprejeto, 144 za, proti, vzdržani. Preverili bomo 144. Sprejeto 145 za proti. Bomo preverili tudi tega. 145. Pas. Sprejeto. 146 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empel 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto, dve za proti vzdržani sprejeto, empel štiri je bil identičen, empel pet za proti vzdržani zavrnjeno, tri za proti vzdržani sprejeto, štiri za proti vzdržani sprejeto, pet za proti vzdržani sprejeto, kompromis ena za proti. Bomo preverili sprejeto je bilo po moje. Kompromis ena preverjamo. Kompromis ena. Sprejeto, hvala. 149 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno in pa 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 7 in Empel 8, ne, samo predlog spremembe 7, predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Empel 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 8 in Empel 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, Empel 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Prelo spremim 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 in empel 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 in empel 12, ne samo 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za. Izpustili smo empel 12, data še velja, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za proti vzdržani sprejeto. Želite, da preverimo? Dobro. Sprejeto. Ena pet, dva, sto dvainpetdeset, dvanajst in in plus 13 eh, sta brezpredmetna, zdaj pa 152 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 153 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti vzdržani, sprejeto. Empel 14 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremje 14 za, proti vzdržani, sprejeto. Empel 15 za proti vzdržani. Zavrnjeno in pa 16 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 15 za proti vzdržani. Sprejeto in pa 17 postane brezpredmeten. 1, 5, 4 za proti. Bomo preverili. 154 amandma je tu. Preverjamo. Sorry, Sprejeto. 16 in Empel 18 sta skupaj identična za proti vzdržani. Sprejeto, amandma 17 in 155 za proti vzdržani. Sprejeto, 18 za proti vzdržani. Sprejeto, 156 za proti vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 5 za proti vzdržani. Sprejeto, 24 za. Ne. 158. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 160 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 161 za. Proti vzdržani. Preverili bomo. 161. Zavrnjeno. Dobro. 162. Kdo je za? Proti. 162. 162. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? Empel 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To je bil Empel 20. Okay. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 20 in empel 21. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 163 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 21 eh, v bloku do 31 eh, za, proti, vzdržani. Sprejeto. 32 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Empel 22 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 33 za proti vzdržani sprejeto, Empel 23 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 165 za proti vzdržani zavrnjeno, Empel 24 za proti vzdržani zavrnjeno, Empel 25 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 34 želite preveriti Empel 25. Has fallen. Zavrnjeno 34 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Ali lahko v bloku glasujemo v vseh amandmajih Empel, torej Empel 26, 27, 28, 29, 30 in 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa poročilo o tako spremenjenem besedilu elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Še dva potrebujemo. 24 za, 3 je proti, 10 se vas je vzdržalo. Zdaj pa še glasovanje o mandatu in začetku pogajanj. Can we vote on? glasujemo o mandatu za pogajanja. Elektronsko glasujemo. Dve tretjini potrebujemo za to. Glasujemo o mandatu in o pogajanjih. Še eden mora glasovati. Hvala. 34 za, 2 proti, en zdržan glas. Uh, Hvala vsem eh, in se upravičujem za zahtevnost tega glasovanja. Naslednje poročilo pa govori o evropskih obramnih trgih. Ildiko Galpelc je pripravila to mnenje. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. Pet za proti, zdržani, sprejeto, šest, se opravičujem, predlog pet, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amantma šest, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis dve, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis dva, drugi del za, proti, zdržani vzdržani. Sprejeto. Amantma 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, sprejeto se popravlja predsedujoča. Ali lahko 14, 15 in 16 povežemo? Ne. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis številka 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, kompromis 4 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog 29 eh, za, proti vzdržani, sprejeto, ampak to lahko preverimo. Sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6 eh, v dveh delih za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti vzdržani, sprejeto, 46 za, proti. Torej, prvi del za eh, sprejeto, drugi del za proti vzdržani. Preverimo. Še ena oseba? Zavrnjeno. 47 smo sprejeli, 45 je brezpredmeten, 48 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 94 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak preverjamo, 49. Da. 45 zavrnjeno, 50 za proti vzdržani, zavrnjeno, 51 za proti vzdržani, sprejeto, 52 je kompatibiln za proti vzdržani, sprejeto, 53 za proti vzdržani, preverimo 53. To je sprejeto. 54 za, proti, eh, zavrnjeno 55 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 59 za, proti, vzdržani preverimo. sprejeto, 60 za, proti vzdržani, sprejeto, 61 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto, 66 za, proti vzdržani, zavrnjeno, se upravičujem, da, zavrnjeno, se ponavlja predsedujoča. 69. 69 za, proti vzdržani zavrnjeno, 71 za, proti vzdržani zavrnjeno, 72 za, proti vzdržani sprejeto, 70 je kompatibilen za proti vzdržani sprejeto, 74 za proti vzdržani zavrnjeno, 75 za proti vzdržani sprejeto, 73 eh, za proti vzdržani sprejeto, 76 eh, za proti vzdržani preverimo. To je sprejeto. Sedaj glasujemo uh, o osnutku poročila v smislu mandata, oziroma tako, kot je bilo spremenjeno. Še en glas, še ena oseba mora glasovati. Konec glasovanja 27 za, 6 proti, 1 zdržan glas. Skratka, čestitke poročevalcu. Osem se prav lepo zahvaljujem. Ali lahko kaj izvemo o trilogu prejšnji večer? Besedo bom dala gospe Kolelajnen. Prosim, ali bi lahko tiho zapustili to sobo, kajti imamo izjemno uh, kompliciran trilog, srečanje eh, včeraj zvečer, je potekalo zelo dolgo in veliko poslancev in poslank ima zelo pomembno vlogo in želeli bi dobiti poročilo o tem trilogu. Gospa predsedujoča, drage kolegice, dragi kolegi, Predsedujoča je že povedala, mi smo včeraj imeli tretji trilog eh, glede direktive o paketnih potovanjih, to so bila zelo težavna pogajanja eh, in dejansko eh, so si vsi udeleženi, tudi poročevalci v senci, pa tudi člani predsedstva sekretarjata, so si vsi zelo prizadevali, vsem se zahvaljujem za izjemno delo, ki so ga opravili. Eh, prišli smo eh, precej naprej. Eh, sporno je še eno vprašanje. V drugem trilogu smo to zelo tematizirali. Parlament to želi. Parlament je bil v drugem trilogu. Um, proti, eh, to je potrebno vzeti v to direktivo in sicer eh, države članice eh, so to strnjeno zahtevale. V drugem trilogu smo rekli, da je to za nas rok, svet se nam je v bistvenih delih približal, ampak glede pogojev je še dodal ime, plačilne podrobnosti in še elektronski naslov. To so še dodatni detajli. Eh, kar zadeva to točko, smo včeraj pogajanja prekinili, zato da bi političnim skupinam dali možnost, da predebatirajo ta izid in da se vprašajo, eh, ali dejansko lahko sledimo tej poti sveta, da ali ne. Eh, za svet je to deadline, skratka tam ne bo nikakršnih premikov več, to je gotovo. To pomeni, da se postavlja vprašanje, ali bomo dobili novo direktivo o paketnih potovanjih, da ali ne. Eh, o tem se morajo sedaj pogovoriti skupine, v tem kontekstu imam tudi še prošnjo in sicer se vsi zelo strinjamo glede tega, da moramo posebno pozornost posvetiti vplivu zakonodaje eh, na mala podjetja eh, in zato bi dala pobudo, če bi morda lahko razmislili v krogu koordinatorjev ali Eh, ta direktiva izpolnjuje te eh, pogoje in da bi o tem eh, predebatirali. Toliko torej o tem poročilu triloga. Hvala. Hvala za to informacijo. Sama sem bila včeraj zvečer v tem trilogu. In mislim, da je pravzaprav samo eno glavno vprašanje in manj, manjših vprašanj, tako kot je rekla poročevalka. Potrebni so resni razmisleki ali si parlament dejansko želi še nadaljne razprave o teh vprašanjih, zato da bi pomagali poročevalki, zato da bi imeli jasne smernice eh, glede stališča parlamenta in to bi poročevalki zelo koristilo eh, in zato so potrebne še interne eh, razprave o tem, kako veliko kakšne so razlike in ali so te tako pomembne, da pravzaprav ne želimo na tej stopni doseči dogovora. Eh, eh, Evelin, gospa Gepard. Ja, ja, danke. Eh, hvala lepa. To je bilo že omenjeno v naši poslanski skupini in želim pravzaprav podati samo eno pripombo. To ni zato, ker se danes pravi, da ne želi, da se kratko malo klonimo in rečemo, no potem bomo pa sprejeli to, kar svet želi. To za nas ni eh, dobro izhodišče za sledeče triloge, ki so še pred nami. Eh, Eh, kajti vemo eh, iz zadnjega mandatnega obdobja, eh, da je vedno prihajalo do takšnih točk, ko smo mi kot parlament rekli, da nam to ne zadošča ehm, to, do česar smo prišli, ta klikshu ehm, zadeva je Eh, edini razlog, zakaj pravzaprav eh, že eh, potrebujemo revizijo te direktive o paketnih potovanjih, kajti v 80 odstotkih pogodb vsebuje to novo obliko. Če to izključimo, potem se bomo vprašali, zakaj sploh potrebujemo neko novo direktivo. In zato mislim, da bi morali zelo natančno razmisliti o tem, ali bomo dopustili, da nam vlade povedo, kaj želimo, eh, ali pa vendarle mi želimo zaščititi interese eh, potrošnic in potrošnikov in eh, da si prizadevamo doseči boljši rezultat kot to, kar svet ta hip navaja. Kaj ti, če sem to pravilno razumela, to, kar nam ponujajo, Eh, večino eh, teh naših eh, zahtev izključuje. Skratka, to je potem izuzeto iz zaščite potrošnic in potrošnikov in temu ne more biti tako. Mi želimo poskrbeti za to, da bodo pravice spoštovane. V odboru, smo v odboru za notranji trg in zaščito potrošnikov in to mora biti zagotovljeno. Torej, gospa Gebhardt. ni bilo nekih koncesij strani tega parlamenta, da bi kratko malo sprejeli pogajalsko stališče sveta. Eh, svet je sprejel stališče parlamenta, eh, da eh, želimo klikse, da jih obravnavamo kot paket. In razlika je v tem, kakšna je informacija, tja med enim in drugim kliksom. E, torej, izglasovano stališče parlamenta na plenarnem zasedanju je, e, da je potrebno e, ime potnika in e, drugi osebni podatki. Svet je želel, Eh, razčistiti, kaj so lahko ti drugi osebni podatki. The other personal data. To naj bi bil elektronski naslov in plačilni detajli. Skratka, gre za zelo uh, ozek razkorak in razumem, da je potrebna močna zaščita potrošnikov. In če uh, se želimo s tem zelo resno ukvarjati, potem. Uh, je eh, potrebno, da so poslanke in poslanci navzoči v trilogu. Zelo blizu smo, da bi dosegli stališče, vendar pa je nek razkorak na tem področju in prosim, če bi si to lahko podrobno ogledali eh, in sicer eh, dokot smo včeraj prišli in da bi ugotovili, ali lahko najdemo karkoli, da bi to vrzel ta hip premostili. In to je tisto pomembno vprašanje. Sekretarjat bo pripravil vse, karkoli potrebujete, imamo čas, naslednje srečanje je načrtovano, vendar pa moramo presoditi oziroma najti eh, predloge, eh, Eh, to sicer ni prav obsežno področje, ki pa se lahko zelo odmika, eh, vendar pa eh, ne smemo kratko malo opustiti te ideje v definiciji paketnega potovanja. Vprašanje je samo, kaj je konkretna vsebina tega. Torej, sedaj izrekam dobrodošlico gospodu Harberju, mojemu predhodniku. Lepo vas je videti. No, to je bil zelo dolg trilog eh, včeraj zvečer. Eh, gospod Kafaroti bi rad spregovoril. Hvala. Dobrodošli. Ja, res je, včerajšnji večer je bil zelo dolg, zelo utrujajoč in eh, tako poročevalka kot predsednica moram reči, da sta bili pravi pogajalki in eh, to lahko povem na podlagi svojih preteklih izkušenj. Ampak eh, gre za zelo občutljivo vprašanje, ki mislim, da zahteva našo pozornost in tudi poglobljenejšo analizo. Kajti, predlog sveta je namenjen temu, da se zanika učinkovitost tega sistema click-through. Kot veste, je bil svet prvotno proti uvedbi kakršnekoli rešitve za ta pojav click-through. No, uspelo nam je, da so nekoliko spremenili svoj pristop. Zdaj so nekoliko bolj odprti za to, razlike med nami in njimi pa zadevajo vsebino. Na podlagi tega, kar smo potrdili tudi v plenumu, smo včeraj ponovno dejali, da smo pripravljeni na rešitev, ki vključuje ime in eno, en drug podatek. Lahko povemo potem več o tem, kaj naj bi ta drugi podatek bil. Ampak stališče sveta pa je stališče, ki je nespremljivo. Zakaj? Zato, ker zahtevajo več podatkovnih elementov, ne le tiste dva, ki jih omenjamo mi. In naj povdarim dejstvo, da je tretji podatkovni element, ki ga predlaga mm, svet, nekaj, kar v bistvu lahko prepreči učinkovito uporabo click-through. In razumem, svet v bistvu ne more reči ne našemu predlogu, ampak skušajo zdaj unesti določene dodatne elemente v aktivacijo sistema click-through, da bo to na koncu postalo neuporabno. Torej, če mi danes sledimo predlogu sveta, potem bi sprejeli načelo, ampak to načelo potem vsebinsko ne bi bilo uporabno za večino uporabnikov. Tako da mislim, da je prav to, kar smo storili včeraj, da smo se torej ustavili, da smo zadevo prekinili, da smo se pogovorili med seboj o tem, kaj bi utegnila biti možna rešitev. Brez e, nekega časovnega pritiska je treba zaključiti. Jaz razumem pritisk, pod katerim se čuti svet. Svet hoče rezultat, ampak mi imamo še dovolj manevrskega prostora v časovnem smislu. Eh, in na podlagi tega mislim, da lahko spregovorimo o vsebinski plati te zgodbe in mislim, da ni potrebno stopiti v past, ki nam jo nastavlja svet. Namreč, da damo pozitivno odgovor na kriterije, ampak da potem zadevo spremenijo na način, da bo absolutno neuporabna. Tako da mislim, da je prav, kot je dejala predsednica, eh, in to zelo mirno, mislim, da se moramo med seboj pogovoriti o možnih morebitnih rešitvah, eh, ki bodo omogočile enkrat, ko bo načelo potrjeno, eh, da se zadeva dejansko tudi uporablja. Kajti, kot svet zdaj stvari predlaga, stvari ne gredo v to smer. Tako da mislim, da je bilo prav, da smo sprejeli odločitev, ki smo jo sprejeli in sicer, da ne sklenemo razprave ampak da razpravo nadaljujemo, kaj ti. Tudi iz vidika pogajanja je nesprejemljivo, da svet reče, ja, <clears throat> to je zdaj rešitev, ki jo ponujamo, vzemi ali pusti. Ne, pogajanja niso taka. Hvala lepa. Gospa Šarancova, hvala lepa najprej. Hvala poročevalki in ne predsednici za včerajšnje delo. Mislim, da sta zelo dobro zagovarjali stališče Evropskega parlamenta. Uspelo nam je pri številnih eh, pomenih vprašanjih, zdaj je pred nami kompromis. Ja, ostaja še eno ključno vprašanje, ki ga je treba razrešiti. Gre za zelo občutljivo vprašanje za številne delegacije tu. In mislim, da na to ne smemo gledati kot na črno-belo zgodbo, morda bi bilo potrebno poiskati tudi kakšno alternativno rešitev in resnično pozdravljam dejstvo, da imamo zdaj čas za razpravo o tem tudi interno v političnih skupinah. Hvala. Hvala lepa. Torej, konstruktivni predlogi, prosim, če jih pošljete poročevalki in poročevalcem v senci. Je še karkoli drugega? travel. Sorry, because we moved away. Moved torej, to zadevo smo prestavili za jut, jutranjega dnevnega reda. No, intelektualna lastnina in avtorske pravice, to smo že upravili v ponedeljek. Želite vi morda zdaj naprej? Ja. Včeraj smo imeli še eno delovno skupino in zanimivo je bilo naslednje. Data mining, torej eh, iskanje v podatkih in eh, odprt dostop, to je bilo na mizi zopet. Tudi Open Hub in druge organizacije so pokazali, kako. Naprimer, želiš ugotoviti, kakšne so avtorske pravice neke fotografije in tako naprej. Eh, kako torej funkcionira avtorske pravice. Skratka, to je zelo kratko predstavitev in zanimivo je, tehnologija obstaja, eh, ki nam omogoča, če želimo uporabiti neko sliko, ki je zaščitena ali podobno, da se to enostavno potem uporabi in tudi potem številnim, ki nezavedno uporabljajo to intelektualno lastnino, lahko pomaga pri tem, da zadevo rešijo. No, naslednji sestanek bo maja in eh, mislim, da bi bilo zelo koristno, eh, da ker sama tam eh, ne bom, drugi bodo, šlo je za zelo koristno informacijo in mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko to zadevo nekoliko poglobljene preučili. Mislim, da bo to v interesu kolegov. Hvala. Dobro, še enotni trg za telekomunikacije. Ekipa poročevalcev v senci odbora IMKO je bila zelo, zelo koristna v veliko pomoč pri iskanju rešitev glede pogajanj okrog tega vprašanja. Trialog je potekal v torek zvečer. ITRE je dal ponudbo za gostovanje in sicer kratko enoletno prehodno obdobje pred dokončno odpravo gostovanja in v tem obdobju naj bi imeli nekakšen paket na voljo, ne 5 plus 5 plus 5, eh, kot je bilo predvideno, ampak bistveno večjo količino podatkov in uh, glasovnih klicev. Imeli smo tudi razpravo o, o mrežni neutralnosti. No, svet zavrača ločeno poglavje o zaščiti potrošnikov, ampak mi smo mnenja, da so pravice končnih uporabnikov, sploh v kontekstu neutralnosti omrežja in pa podatkovnega gostovanja, nekaj, kar ne more čakati na direktivo o univerzalnih storitvah, kajti to bo trajalo še zelo dolgo lahko. Sekretarjat je identificiral pet ključnih področij vezanih na omrežno neutralnost in gostovanje. Pet torej ključnih področji, ki se nam zdijo absolutno temeljnega pomena. Pomembno je, da se izboljšajo pravice končnih uporabnikov to še posebej na področju gostovanja zadeva možnost, da potrošniki sami nadzirajo porabo, da se nas zgodi kar naenkrat, da ste porabili eh, paket podatkovnega prenosa in da ste zdaj na bistveno dražji tarifi, torej da lahko uporabniki ustrezno nadzirajo svojo porabo. To torej zahtevamo tako pri paketih, ki zadevajo nacionalno uporabo mreži in eh, gostovanje. Svet je priznal, da bi bo tu potrebno podati nekaj pogodbenih informacij uporabnikom. Mi zahtevamo, da to vključuje tudi podatke o pričakovanih povprečnih minimalnih hitrostih prenosa za uporabnike, tako v mobilnem kot v fiksnem omrežju in pa tudi podatke o tem, kako naj se poraba obračunava za različne obsege porabe, tako da bodo uporabniki lahko vedeli, kaj dobijo v svojem paketu. No in tu je tudi pravica potrošnika, da prekine pogodbo, če ni Eh, kakovost storitve na ravni pričakovane. O tem eh, sem govorila eh, s kolegi prejšnji teden in to je bilo zelo koristno. Če želimo, da bodo ti podatki o hitrostih prenosa in količinah jasne, potrebujemo smernice in orodja za primerjave. Torej, pet ključnih zadev. Pogodbeni pogodbena določila o hitrosti in tako naprej, potreba po nadzoru nad eh, porabo, možnost oziroma pravica eh, od poklica pogodbe strani uporabnika, pravica do mm, primerjave. Poleg tega zahtevamo tudi izjavo sveta in morda tudi izjavo komisije o tem, kaj bo v okviru pregleda direktive o univerzalnih storitvah. Torej, poleg pravic potrošnikov, poleg um, mobilnih telekomunikacij so tudi vprašanje opreme uh, in pa številka 112. Skratka, gre za kar zapleten, svežen, ampak napredujemo hitro in hvala vsem za vašo pomoč. Tako, naslednja točka na dnevnem redu. točka številka 10, gospod Tarabela. Poročilo o uspešnem podatkovno vodenem gospodarstvu. Hvala, gospa predsednica. Torej, kot prvo, postopkovno, kot slišim, naj bi poročilo ITRE ne bilo pravo poročilo, ampak bo to bolj pismo eh, svetu, tako da tudi naše mnenje ne bo pravo mnenje. Če bo to postopek, potem je to obžalovanje vredno, kajti gre za vprašanje temeljnega pomena. Namreč eh, masovni podatki so ključnega pomena in sploh eh, mi, ki se ukvarjamo z pravicami potrošnikov, mislim, da bi morali imeti možnost, da se tega lotimo na običajen način, sporočevalci esenci in tako naprej. Če pa bo postopek drugačen, potem mislim, da nima smisla, da temu namenjamo ne vem koliko energije, kajti ne bo zadeva imela prave vrednosti. Torej, tu gre po mojem mnenju za tri ključne vidike, ki zadevajo to revolucijo masovnih podatkov. To je lahko priložnost, pa tudi nevarnost, seveda. Kot prvo, ustvariti je potrebno pravično polje konkuriranja vsem podjetjem, ne pa da se ustvarjajo monopoli, kot se pogosto dogaja eh, v sektorju IKT mala in srednje velika podjetja in multinacionalke morajo kohabitirati in vse morajo imeti eh, priložnosti za izkoristek eh, te eksplozije sektorja masovnih podatkov. Danes prepogosto ugotavljamo, da določeni veliki operaterji, ki so zelo koncentrirani, včasih to počno na škodo MSP-jev. In uh, sektor, digitalni sektor seveda igra ključno vlogo pri oživitvi evropskega gospodarstva in mora dobiti to priložnost. Potem je treba to tudi izkoristiti kot priložnost za inovacije in za izboljšanje učinkovitosti naših eh, javnih eh, uprav za uporabo masovnih podatkov. Torej, mislim, da bi tudi javni upravi morali pomagati pri tem, da eh, na ta način pospeši administrativni postopek. Tudi to je priložnost. In potem še tretja zadeva, ki bi jo rad izpostavil. To pa je seveda izziv, ki ga predstavljajo masovni podatki za področje zaščite potrošnikov, kajti potrebujemo zakonodajni okvir, ki nam mora omogočiti preprečevanje goljofi in eh, zlorabe podatkov o državljanih. Eh, no, bom zaključil s primerom. V prejšnjem sklicu sem eh, komisijo vprašal, kaj meni o tako imenem lipid tracking. To pomeni, da se na primer eh, na neki spletni strani eh, pozanimate, koliko stane neka karta, potem greste na druge eh, spletne strani in kar naenkrat se spremeni. Cena ni več 100, kot je bila, preden ste šli primerjati drugam, ampak kar naenkrat postane cena 130 in to je vse na podlagi pač zgolj spremljena vašega IP naslova pod komisarjem Borgom te zadeve niso bile ustrezno rešene. Skratka, gre za vprašanje varstva potrošnikov, to je nekaj, kar mora nas eh, skrbeti. To poročilo je zelo kratko. Eh, zadevo pišemo v angliščini in mislim, da zaradi vrčevanja in časovnega pritiska nima smisla zadevo zdaj je eh, tudi jezikovno omejevati. Skratka, 16. aprila sem zadevo uh, poslal v obravnavo, 28. je rok za amantmaje, 6. 7. maja bomo amantmaje obravnavali v odboru in glasovali bomo tu v odboru IMKO 4. Uh, eh, junija. Seveda so tu poročevalci v osnici, s katerimi bomo z veseljem sodelovali mislim pa, da bi nam moralo vendarle uspeti, da zadevo zaključimo skrbi z našimi nameni. Dobro, želi kdo besedo v imenu ELS? Lambert van Nistelrooy, mislim, da je poročevalec v senci. Hvala, gospa predsednica, v imenu gospoda Nistelrooya bi najprej rad izrazil zahvalo gospodu Tarabeli za pripravo mnenja odbora IMKO o tej resoluciji ITRE. Ampak eh, poleg eh, izpostavitve legitimnih pomislekov, naprimer na področju varstva podatkov, naše mnenje mora izpostaviti tudi priložnosti, ki jih prinašajo veliki pod, masovni podatki in pa eh, obdelava podatkov v oblaku. Omenili bi radi, da ima to lahko pozitiven učinek na potrošnike, gre za Eh, učinkovitost eh, dela in nižanje stroškov na področju uprave, eh, medicine in tako naprej, tudi bojo proti kriminaliteti in prepričevanje katastrof. Tu moramo predvsem delati v prvi vrsti na višji stopni interoperabilnosti med podatkovnimi nabori, da bomo lahko bolje analizirali in posledično bolje uporabljali te podatke. Kot drugo, potrebujemo dosleden okvir za internet stvari in pa za objavo podatkov v oblaku, eh, pa tako pa potrebno eh, podpirati vzpostavitev omrežij pete generacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sama sem poročeval gostinci za EKR. Strinjam se, da je pomembno izpostaviti tudi prednosti, ki jih eh, prinaša to področje masovnih podatkov sploh na področjih, kot naprimer zdravje, kmetijstvo, boj proti kriminaliteti, urbanizem, transport. Imamo številne mm, dobre pozitivne primere. No in masovni podatki mislim, da lahko tudi potrošnikom eh, nudijo možnost bistveno bolj informiranih odločitev. Bistveno več informacij je zdaj na voljo, predtem se odločimo za nakup, tako da tu gre za pomembno opolnomočenje potrošnikov. Pomembno pa je, da, kot je poročevalec dejal, pomagamo MSP-jem, da bodo lahko uporabljali masovne podatke, kjer je to pač primetno in tudi z pravimi ravnovesji, ki bodo dosledni, dosledna širom Evrope, da ne bo prihajalo do ne enakih režimov in da ne bo težav s tem. Obstajajo zelo resni pomisleki glede varstva podatkov, glede zasebnosti in zato je pomembno, da potrošniki vedo, da smo prisluhnili tudi tem pomislekom in da tudi njim dajemo priložnost, da nadzirajo in opravljajo način kako se njihovi podatki obdelujejo in da tudi razumejo, kako se njihovi podatki obdelujejo. Tako da moramo najti varne načine za izmenjavo podatkov, obenem pa seveda zagotoviti, da je zagotovljena zadostna mera varnosti. Naši kolegi v odboru Libe seveda iščejo ustrezno ravnovesje v okviru uredbe o varstvu podatkov, ampak eh, to je tudi vprašanje prekomerne regulacije in o tem smo se tudi gospod Sehnalovo veliko pogovarjala, ko je šlo za razpravo okrog sistema e-call. Glede uredbe o varstvu podatkov z vidika potrošnika. Mislim, da bi bilo potrošnikom resnično čudno, če bi ta uredba, ki naj bi ščitila in varovala njihove osebne podatke, operaterje na trgu silijo v to, da razkrivajo še več osebnih podatkov. Kako torej potrošniku razložiti, da morajo zdaj razkriti še več podatkov o vsaki transakciji zaradi zakonodaje, ki smo jo mi sprejeli z področja varstva podatkov. Tako da, ko govorimo o uredbi varstva podatkov, ki je zdaj v fazi obštevih podatkov, ki je zdaj v fazi preloga. Torej, ko se s tem ukvarjamo, moramo razložiti potrošnikom, da je to namenjeno zaščiti njihovih podatkov in tega ne bodo razumeli, če bodo morali zdaj posredovati še več podatkov, zato da bodo izpolnjevali pogoje iz uredbe, tako da tu moramo biti previdni. Skratka, potencijalne koristi so velikanske, tudi potrošniki so zelo navdušeni nad eh, to novo močjo, ki jo imajo, čutijo, da imajo več informacij. Škoda, kot pravite, da to ni eh, pravo poročilo, da je zgolj resolucija, ampak eh, dobro je, da imamo možnost eh, vplivati tudi na to resolucijo, kajti pogosto niti tega ni. Tako da mislim, da bi morali čim prej tu priti do dogovora. Morda bi bilo koristno tudi, če bi znali razlikovati med eh, vrstami podatkov, osebni podatki, anonimizirani podatki, pseudoanonimizirani podatki, potem kolektivni podatki, da morda lahko znamo razlikovati med različnimi pomisleki potrošnikov. Ula. Hvala. Hvala tudi poročevalcu gospodu Tarbeli za ta osnutek našega prispevka k razpravi o gospodarstvu temelječem na podatkih in masovnih podatkih. Ta osnutek je kratek, je drnat in eh, konkreten, kar mi je zelo všeč. Bi pa izpostavila dvoje, kar eh, se mi zdi, da predstavlja ključna vprašanja, vsaj zame. Meni se zdi jasno, kot eh, je omenila tudi že ELS, Masovni podatki in digitalno gospodarstvo nasplošno predstavljata gonilno silo za rast in ustvarjanje delovnih mest. Kot je bilo večkrat že rečeno, so v ZDA bistveno izboljšali produktivnost ravno zahvaljujoč digitalnemu gospodarstvu in mi v Evropi moramo tudi poseči po tej novi priložnosti, ki se ponuja na trgu, kar je omenila tudi predsednica. Ampak ključno vprašanje, ki blokira ta razvoj, je vprašanje zaupanja. Potem eh, kršitve eh, varnosti, zgodbe o kraji identitete in masovni nadzor, vse to je spodkopalo zaupanje javnosti. In zato mislim, da moramo ponovno vzpostaviti to zaupanje s tem, da imamo robustno uredbo, ki zagotavlja visoko mero zaščite za potrošnike, kot je dejala tudi predsednica torej ko so potrošniki na spletu. Prav tako pa seveda moramo posredovati podatke in številni preprosto ne vedo, kje in kako se podatki hranijo, kako se uporabljajo in zato zaupanja ni. To mislim, da bi lahko bolj izpostavili v našem mnenju. Namreč pomankanje eh, informacij in znanja je velika ovira za razvoj digitalnega gospodarstva. Prav tako menim, da bi lahko nekoliko bolj v tem mnenju omenjali MSP-je. Digitalno gospodarstvo kot gonilna sila razvoja pomeni, da so MSP-ji hrbtenjača notranjega trga na tem področju in mislim, da tu obstaja ogromen potencial rasti. Implementacija strategij za masovne podatke, eh, lahko zahteva kar obsežne investicije, tako v tehnologijo kot v eh, svetovanje. Pomembno pa je tudi, da se razvijajo nove kompetence, nove veščine zaposlenih. Če želimo premostiti te težave, bi lahko vzpostavili inovacijske centre za eh, e-poslovanje. Naj omenim mojo državo, kajti na Danskem imamo inovacijski center, ki se imenuje EBIS in ta ponuja ne uh, denar, ampak zgolj svetovanje in mreženje za MSP-je glede možnosti, ki jih ponujajo storitve in eh, rešitve e-poslovanja. No in povratne informacije so izredno pozitivne. Eh, gre torej za dobre informacije, za dobro storitev, ki MSP-jem pomaga pri prilagajanju se digitalnemu gospodarstvu. Tako da bi tu svetovala odboru in poročevalcu, da morda nekoliko natančneje pogledajo izkušnjo Danske. Še enkrat hvala poročevalcu za odličen snutek in veselim se nadaljne razprave o tem mnenju. Hvala. Dobro, predstavnikov zelenih in guje ni, so pa ostali. Hvala Viki, hvala Mark. Mislim, da je res škoda da odbor za industrijo ne pripravlja pravega poročila, ampak zelo resolucijo, to je izgubljena priložnost, ampak dobro, vemo, da je veliko eh, tega povezanega s časovnico. Pomen tega vprašanja mislim, da je jasen za vse, ki so prispevali k tej razpravi. Nobenega dvoma ni o potencijalu. Nekaj statistik, 90 odstotkov eh, svetovnih protokolnih zbirk eh, je bilo generiranih v zadnjih dveh letih in 99 odstotkov tega je digitalizirano in več kot eh, polovica tega je eh, na voljo na internetu. Torej, več kot polovica svetovnega znanja je potencijalno gledano en elektronski dokument. Tako da to mislim, da je res fascinantno. Predsednica omenja različne vrste podatkov, ampak odprti podatki, raziskave, mm, o tem smo govorili včeraj, kjer sem zastopala delovno skupino o avtorskih pravicah in pravicah vseh iz intelektualne lastnine in govorili smo o pomenu uh, iskanja po podatkih, data mining. In uh, eh, Welcome Trust ocenjuje, da bi raziskovalci malarije 62 eh, odstotkov leta z porabili za to, da dobivajo dovoljenje za objavo podatkov od eh, ne vem koliko lastnikov teh podatkov. Tako da je eh, iskanje podatkov temeljnega pomena, tudi ko gre za čisto temeljne raziskave. In v Združenem kraljestvu imamo izjemo, ko gre za raziskovalne projekte, to je v skladu z našimi pravili iz, iz leta 2011. Ampak to je nekaj, kar mislim, da so tudi v to razpravo, kajti mi Želimo spodbuditi inovacije in rast in potencial, ki ga to prenaša, je izjemnega pomena za tiste področja, kjer želimo napredi. Tako da v tem kontekstu, Mark, bi rada videla morda tudi omembo odprtih eh, podatkovnih virov in eh, raziskav, kar mislim, da je ključnega pomena za rast gospodarstva, ki jo želimo in za potencial, ki ga ponuja gospodarstvo temelječe na podatkih pri reševanju ključnih izzivov vseh nas eh, državljanov. Tako da hvala za to priložnost da smo včeraj spregovorili o teh vprašanjih, kot je dejala predsednica, pa tudi definicija odprto dostopnih podatkov ključnega pomena. Kaja. Uh, uh, uh, Hvala za prispevek odbora IMKO na to temo. Želim povedati dve stvari. ene se je dotaknila že predsednica in sicer, eh, da so masovni podatki tehnologija, ki lahko vodijo v digitalno transformacijo naše industrije, našega zdravstvenega sektorja in številnih drugih eh, sektorjev in področji. Tukaj gre za več eh, stvari kot samo za digitalen enotni trg. Druga stvar, ki jo želim povedati, pa je povezana s tveganji. Vsi poslušamo samo o tveganjih in nevarnostih, Ampak eh, podatkovno gospodarstvo v Evropi zaostaja za deset let za ameriškim podatkovnim gospodarstvom. Razvoj eh, masovnih podatkov pa se pravzaprav še ni niti začel. In eh, tudi zdaj, ko smo še na začetku, govorimo samo o tveganjih, o tveganjih za zasebnost, za podjetja in tako naprej. Podjetja bodo v to vlagala samo, če bodo imela zaupanje in ta trg ima prihodnost. Tako da mislim, da jim ne zagotavljamo tega zaupanja, če že vnaprej govorimo o nekih potencijalnih tveganjih, ki naj bi jih upravljali že vnaprej, preden se ta tehnologija sploh začne razvijati. Upoštevati moramo, da nismo mi samo odbor za potrošnike, ampak tudi za notranji trg. Številni člani so omenili, da obstaja tukaj velika možnost za rast notranjega trga, za rast naših podjetij na trgu in te možnosti jim ne smemo oduzeti. Eh, želim, da bi bil naš osnutek eh, bolj usmerjen v priložnosti in ne toliko v tveganja. Hvala. Mark, eh, se želiš oglasiti za zaključek, pa še nekaj o časovnici nam povej, prosim. Réponse, effectivement, c'est qu'on doit avoir une. Ja, čisto na hitro odgovor seveda je, da potrebujemo stališče, ki je bolj ali manj naklonjeno razvoju in potencijalu digitalnega gospodarstva in da obnovimo rast, ki jo potrebujemo. Ne moremo pa ignorirati potencijalnih problemov če rabim danes kupiti zdravilo, ne bom nikoli šel na internet, kajti vsak drugi, vsako drugo zdravilo prodano preko interneta je ponarejeno, tako da mislim, da ne smemo biti zgolj eh, slepo navdušeni in eh, pustiti obstalne probleme. Nekdo, mislim, da predsednica je danes eh, omenil zaupanje, ki ga je potrebno ponovno vzpostaviti, kajti zaupanje v e-trgovino je tudi skrhano, zaradi tega, ker poznamo primere, ko človek nekaj kupi, to potem pride domov in uh, vidimo, da to ni to, kar smo hoteli kupiti. In ko je, želimo zadevo vrniti ali zamenjati, je to nemogoče ali pa predrago. In zato je še vedno morda trgovina na Bogalu eh, cenejša kot eh, kaj takšnega. Tako da mislim, da je treba delati na teh zadevah jasne. Ja, priložnosti da, ampak nekateri kriminalci vendarle ta pravila tudi izkoriščajo sebi. V, pri, tako da to ni zgolj svet, kjer so vsi pridni in prijazni. Torej, 16. april vložitev tega predloga, 28. Eh, rok za amandmaje, ne vem, opovdne, morda 16. uri rečemo, no, kajti vendar je vmes še konec tedna, 6. 7. maj obravnava amandmajev tu v odboru in potem glasovanje v odboru IMKO 4. junija 2015. In seveda imam tu zapisanih eh, dve strani razmišljanj poročevalcev esenci in ostalih. Eh, želim z vami sodelovati, kar se da tesno, da bomo lahko podali koristno, pozitivno sporočilo z ustrezno pozornostjo na tista najbolj delikatna vprašanja. Hvala. Predlagala bom, eh, da sprejmemo vašo ponudbo, torej da eh, prestavimo rok za predloge sprememb na torek ob petih popovdne in ne opovdne, eh, kaj ti čaka naše potovanje v Strasbur in eh, dobro bi bilo, če imajo ljudje še eh, dodatno popovdne na voljo. Dobro, hvala tudi za koordinacijo naših prizadevanj na tem področju in za opravljeno delo. Upam, da bo vaš prispevek o masovnih podatkih zelo natančen. Uh, da ne bo šlo za več različnih prispevkov, ampak da bo vse zelo skoncentrirano. Zdaj pa imamo še eno poročilo na poti k izboljšanju uredbi o enotnem trgu. To je tudi zelo pomembna tema. Naša poročevalka pa je Anelin Van Bosuit. Izvolite. Uh, Hvala, govorila bom nizozemsko. That's the voorzitter, uh, that's the colleague. Gospa predsedujoča, drage kolegice, dragi kolegi, z veliko zadovoljstvom vam predstavljam ta delovni dokument na temo izboljšanja ureditve enotnega trga. Pri evropski zakonodaji se pogosto srečujemo z okornostjo, z preveliko zbirokratiziranostjo in kot pročevalka bi želela pokazati, kako je to mogoče boljše urediti in sicer bi morala biti ureditev taka, eh, da ne bi frustrirala podjetij, da ne bi zahtevala preveč uvir od ljudi. Skratka, zauzemamo se za kvaliteto in ne kvantiteto. Načelo eh, boljšega reguliranja je treba vsekakor spoštovati, to je eh, skupni interes vseh inštitucij, ne samo parlamenta, ampak tudi komisije in sveta. Tudi države članice in regije tu igrajo zelo pomembno vlogo. Eh, delovni dokument sam eh, je pravzaprav sestavljen iz dveh delov. V prvem delu pojasnjujem načela, eh, ki so nekakšna rdeča nit. V drugem delu pa govorim o instrumentih, ki jih je mogoče konkretno uporabiti. Najprej v zvezi z načeli. Eh, načelo subsidijarnosti mora biti seda vedno v središču. Treba se je vprašati, na kateri ravni je najpomembnejše eh, sprejeti evropske predpise. Eh, boljši pravni predpisi pomeni, da je evropska raven potrebna samo takrat, ko je to najbolj primerno. Skratka, manj je pogosto krat lahko več. In na ta način lahko spremenimo tudi percepcijo eh, ljudi glede Evrope, eh, ko pravijo, no, Brusel je pač nekakšen lohnes, eh, ki ima velike lovke, ki samo nekaj hoče od ljudi. Potrebno je poskrbeti za to, da se vključijo regionalni parlamenti, da morajo delovati kot nekakšni psi čuvaji da se ohranja načelo subsidijarnosti. Eh, prav tako moramo uvesti postopek za rdečo karto, kjer obstaja možnost, da imajo regionalni parlamenti eh, možnost, da pod določenimi pogoji potegnejo na zavoro in blokirajo sprem takšne zakonodaje. Skratka, v tem primeru je to relativno jasno, ko rečemo, evropska zakonodaja je potrebna, ampak vse skupaj mora biti transparentno, koherentno ob upoštevanju temeljnih pravic. Potem so ta načela relativno kratka, ki sledijo, v drugem delu pa se dotikam konkretnih instrumentov, ki jih je mogoče uporabiti. Nekateri instrumenti že obstajajo, lahko pa jih je mogoče še izboljšati. Prva točka je impact assessment, ocena vpliva. Potrebno je sodelovanje med tremi institucijami s svetom, komisijo in parlamentom na osnovi eh, ocene učinkov bomo ugotovili, eh, kakšna, eh, kakšen je sploh lahko učinek neke določene zakonodaje. Eh, tak impact assessment. Eh, mora temeljiti na dokazilih, torej evidence-based, treba je preveriti, eh, da tak predlog tudi omogoča doseganje cilja. Pomembna vloga pri tem je seveda eh, ocena, ocena učinka, impact assessment in pomembno je, eh, da ehm, je to neodvisno. Eh, tako da je možno blokirati neko zakonodajo, če naprimer stroški sprejetja nikakor ne učinkujejo v skladu z ciljem. No in potem eh, je treba ugotoviti, katere konkretne izboljšave so sploh možne, da bi dosegli cilj. Eh, druga točka posvet, posvetovan za vsemi deležniki, kajti kdo lahko bolje oceni posledice nekega določenega predloga kot ljudje ki, oziroma podjetja, ki jih to zadeva. Zato je zelo pomembno, da se ta proces razširi. Potrebujemo tudi ukrepe, v povezavi z izvedbenimi določili. Prav tako moramo preprečiti, da so to samo bruselski zastopniki, ki nas lahko kontaktirajo eh, in zaradi tega bi morali več delati z roadmapi, ki sicer obstajajo, ampak jih večina ljudi sploh ne more najti. In prav tako moramo imeti eh, nekakšen electronic stakeholder forum, eh, tako da se vsi deležniki lahko vključijo, logirajo. Eh, potem je še neka eh, točka, ki je pomembna v smislu boljše regulacije in sicer kako eh, se vja in izvaja evropska zakonodaja. In sicer glede termino objavljanja besedila. Eh, skratka, če je besedilo objavljeno, še ne pomeni, da se tudi konkretno izvaja v praksi. Eh, jasno si moramo predočiti prednosti enotnega trga. Obstaja že cela vrsta instrumentov, eh, ki nam omogočajo, da preverimo, kako se izvaja evropska zakonodaja, ali je izvajanje pravilno ali nepravilno ampak eh, veliki večini javnosti so te določbe eh, dokaj nepoznane. No, tu lahko menim besedico Solvit, kjer je bil že vzpostavljen zelo zanimiv menik. Nima prav veliko smisla, če obstajajo določbe, eh, ki jih države članice kasneje ne morejo spoštovati. To omenim lahko intervencijo gospoda Timmermansa, ki je dal vedeti, eh, da eh, komisija pogosto razproži postopke za kršitve, če se države članice ne eh, držijo pravil to prav gotovo potem zadeva tudi naknadno vrednotenje, ali je neka zakonodaja bila potrebna. No, če se to gotovi naknadno, potem jo je mogoče razveljaviti, če je zastarela. Kaj ti izboljševanje? Zakonodaja je vedno kontinuiran proces in eh, tu eh, je pomembna faza eh, sprejemanja, pa tudi naknadna faza, ki temu sledi. Skratka, na kratko sem poskušala opisati ta dokument. Z veseljem pričakujem Eh, vaših predlogov in upam, da bomo na ta način lahko ustavili, eh, oblikovali zelo močno podlago za osnutek eh, to vrstnega dokumenta, poročila in že sedaj se veselim sodelovanja za poročevalci v Senci in za ostalimi člani odbora. Že vnaprej hvala za predloge sprememb, ki jih boste predložili, da bomo na ta način lahko prispevali k boljšemu oblikovanju zakonodaje in boljšemu delovanju enotnega trga. Hvala. Ana Marija Koraca Bild je poročevalka v senci uh, eh, ELS, ampak Roza jo bo tukaj zastopala. Hvala, Viki. Ana Marija Koraca Bild se upravičuje, ker danes ne more biti z nami. Prosila me je naj eh, tukaj predstavim nekaj točk, ki se izdijo pomembne. Pozdravlja ta delovni dokument. Eh, dobro je, da se osredotočamo na uredbo enotnem trgu. Eh, sama si predstavlja enotni trg, ki bo imel jasna in enostavna pravila, eh, manj birokracije, še posebej za majhna in srednja podjetja. Pomemben je tudi dialog z vsemi deležniki v celotnem zakonodajnem procesu. Tukaj ne gre za to, da bi nekaj na novo odkrivali. Gre za to, da se zagotovi ustrezen prenos in pa izvajanje obstoječe zakonodaje državam članicam je treba eh, tudi eh, preprečiti, eh, da se zapletejo v neke komplicirane postopke oziroma da pride do kršitev, ki potem sprožajo postopke. Potrebno je sodelovanje med evropskimi institucijami in nacionalnimi parlamenti. Treba je ukrepiti tudi postopek študije učinka. Potrebujemo jasna pravila, eh, enotna pravila, enaka za vse in na ta način se bo okrepilo zaupanje na notranjem trgu, to pa bo koristno za vse, za podjetje in za potrošnike. Ana Marija pozdravlja agendo komisije za boljše upravljanje in pa tudi uredbo Refit ne želi, da bi eh, se preveč v podrobnosti vse urejalo, ampak bi morali imeti pametno upravljanje, tudi samo upravljanje, samo regulacijo, kjer je to ustrezno. Gospa Koraca Vild eh, eh, se veseli plodnega sodelovanja in razprav s poročevalko in tudi z vsemi drugimi poročevalci v Senci. Hvala. Thank you. And Krista Šaldemose. Gospa Šaldemose. Hvala predsedojoča. Hvala za zanimiv delovni dokument. In sicer želim začeti s tem, da povem, da se mi to zdi zelo dobra osnova za nadaljno razpravo. Eh, z katerimi stvarmi pa se ne strinjam. Torej, načeloma se mi zdi dokument eh, dober. Eh, pomembno je, da imamo neko načelno razpravo o tem, eh, kako delovati, če načrtujemo in izvajamo nove predpise na ravni EU. Zdi pa se mi pomembno, da boljšega upravljanja ne enačimo z nikakršno zakonodajo. Če imamo oziroma želimo dobro delujoč enotni trg, potem potrebujemo skupne predpise in ne 28 eh, različnih predpisov. Torej potrebujemo več zakonodaje in ne manj zakonodaje. Pa še nekaj o konkretnih predlogih, eh, ki izhajajo iz delovnega dokumenta. Na začetku želim spomniti na to, kar je zapisano v pogodbah, da velja načelo subsidijarnosti in mislim, da se večini zdi tudi pomembno, da to načelo spoštujemo. E, mislim, da je že danes temu tako in zato se strinjam, tudi eh, za ugotovitvijo vključevanja nacionalnih parlamentov. Eh, to bi lahko napravili eh, v okviru našega dela v parlamentu in sicer, da bi se to rekli, da naj poskrbi za to nalogo, kajti se bi moral poslušati nacionalne parlamente, vendar pa je pomembno, da se tu aktivira svet in ne tako zelo parlament vendar pa se mi zdi tudi pravilno, če želimo vključiti eh, nasplošno državljani, podjetja, deležnike, potrebujemo več transparentnosti in ne manj transparentnosti. Kar zadeva eh, oceno učinka, je to sreda naravno nadaljevanje tega dokumenta. Potrebno je, da imamo dobro, precizno, eh, uporabno oceno vendar pa se mi zdi težavno, kako to deluje v praksi, da bi dobili nek živ dokument. Predlog je, eh, da naj bi uvedli to oceno učinka, to naj bi bil eh, dokument, ki živi, living document. Vsakokrat, ko se predloži nek nov predlog, je treba ugotoviti, eh, kakšni so učinki tega predloga, vendar pa. Eh, želim svariti pred tem, da bi to izvajali v prevelikem obsegu, kajti dejansko bi to prispevalo k temu, eh, da bi se proces, ki je že kar dolgo časa v teku, eh, še nadalje vlekel in to je lahko je frustracija za podjetja in za tiste, ki se želijo prilagoditi evropski zakonodaji, kajti ne vedo, kdaj se bodo zadeve zaključile in ne razumejo, zakaj je ta proces tako dolgotrajen. Zato bi morale v ocene učinka bile take, da bodo uporabne, vendar pa to ne sme stvari po nepotrebnem zavlačevati in podaljševati. Popolnoma se strinjam z tvojim stališčem v delovnem dokumentu, namreč za izjavo. Tam govoriš o tem, da naj bi ocena učinka blokirala Eh, evropsko zakonodajo. McKenzie in drugi lahko sicer pravijo, eh, da ne potrebujemo eh, evropske zakonodaje. To je politična odločitev in to ne more biti sklep skupine, ki pripravlja oceno učinka, ali to potrebujemo ali ne. Razmišljanja na temo izvajanja našega dela, to se mi zdi zanimivo, to je zelo jasno za podjetja, za različne organe, eh, da potek izvajanja poteka različno eh, in mislim, da bi to morali tudi upoštevali. Po drugi strani pa se mi zdi pomembno, eh, da upoštevamo tudi pojem gold platinga, kajte občasno se to uporablja tudi uh, v političnem smislu, če imamo direktivo EU, Potem je seveda na država članicah, kako izvajajo to direktivo, to je lahko zelo različno, glede na pogoje v državah članicah in nekateri bodo eh, trdili, da je to izvajanje gold plating, drugi ne, zato se mi zdi pomembno, da to upoštevamo, če izberemo nek zakonodajni instrument in to je potem tudi pomembno, kako se izvaja ta zakonodajni instrument, vendar pa se strinjam s tem, eh, da moramo upoštevati to celotno področje. Uh, imam pa še neko idejo in te do sedaj nisem omenila in ta je naslednja. Torej, če se čez leta nekaj izkaže, da je to izziv, um, ko um, imamo neko idejo, sledimo neki nameri, potem preteče nekaj let, uh, potem uh, Evropsko sodišče sprejme neko odločitev. Uh, In težko je včasih prepoznati, eh, kakšna je eh, povezava med interpretacijo sodišča in prvotno namero. No, če nakratko opišem, kaj se je zgodilo na Danskem. Eh, če se na Danskem neka zakonodaja izvaja, potem so sodišča, ki morajo naknato interpretirati te zakone, um, že vključena, e, kaj ti sodišča že vnaprej upoštevajo ta pripravljena dela v interpretacijo. Mislim, da je pri interpretaciji e, potrebno vključiti tudi prvotno namero. Ehm, tu eh, se sklicujem na vlogo eh, sodišča in na tolmačenje strani sodišča, no ampak eh, v dokumentu je nekaj zelo zanimivih vidikov, upam, da bomo imeli zelo zanimivo razpravo in to je tudi moje upanje, da bomo na koncu imeli poročilo, ki bo upoštevalo vsa ta različna stališča. Hvala. Um there's no speaker from Al iz skupine Alde ni nikogar, a, a Dida Čarancova je tukaj z nami. Izvolite. Hvala. Najprej bi se upravičila v imenu gospoda Turmesa, ki je moral, oziroma Ule Turmes, ki je morala zapustiti ta sestanek, tako da bom govorila v njenem imenu. Zahvaljujemo se za ta dokument. Gospa Ula se strinja z splošnimi linijami tega dokumenta. Mm, zdi se jih dobro, da se izboljša uh, uredba o enotnem trgu in da je to način, kako se znebiti ovir in pa pretirane birokracije. Enoten trg je rezultat in uspeh uh, povezovanja. Veliko je prispeval k rasti, blaginji uh, tukaj v Evropi. Moramo pa uredbo vseeno izboljšati in okrepiti. Ula vidi tri konkretne predloge, ki jih je treba izvesti. Načelo subsidijarnosti je treba upoštevati, potem eh, so tukaj ocene učinka, nazadnje pa še eh, postopek posvetovan za vsemi akteri. Tukaj želi poudariti dodano vrednost eh, različnih forumov za akterje, ki bodo um, dali nek nov pristop od spodaj na vzgor. Veliko dobrih predlogov je v dokumentu in Ula meni, da bo izboljšana uredba eh, eh, veliko prispevala k temu, da se bo tukaj spet začela rast in da bomo dobili nova delovna mesta. Hvala. Olga Senhalova. Eh, prosim, da nekdani predsednik tega odbora. Eh, pogleda, kdo danes upravi večino dela in kakšno je tukaj ravnovesje med moškimi in ženskami. Če se k temu dokumentu také htela vyjadriť, to také bych htela poč... Hvala. Tudi sama želim povedati par besed o tem dokumentu. Poročevalki se zahvaljujem za besedilo, ki smo ga prejeli. Ne želimo si Evrope, ki ne bo naklonjena podjetjem, ampak eh, ne želimo Evrope, ki ne bo naklonjena komerkoli, želimo tudi, eh, da potrošniki dobro živijo. Eh, točko 3.5 zelo cenim in sicer gre v tej točki za postopke kršitev. Zakonodajni akt je dober zakonodajni akt, če greš lahko na sodišče in braniš svoje pravice. Zato mislim, da bi morali več pozornosti nameniti tovrstnim postopkom kršitev. Potrošniške organizacije bi eh, morale biti pri vsem skupaj bolj vključene. Ne vem, če so številke pravilne. Eh, postopki kršitev eh, oziroma procesi trajajo približno dve leti in pol in to se šteje od dneva, ko je tak postopek najavljen. če upoštevamo še čas predtem in potem, potem smo že pri treh letih ali treh letih in pol. In to pomeni, da zakonodaja držav članic v resnici ni usklajena z evropsko zakonodajo. To je nekaj, kar lahko eh, zelo škodi. Zato zelo cenim to točko in mislim, da bi morali posvetiti posebno pozornost. Okay, I just uh, want to give thank you for. Dobro, še sama bi podala nekaj komentarjev, če smem. Določene stvari me vse bolj skrbijo, predvsem ko vidim določene zakonodajne in pozakonodajne postopke. Ta dokument je resnično odličen, veliko idej je v njem zapisanih in slišali smo tudi različne komentarje o tem, kako poročilo še izboljšati glede ocen učinka bi eh, rada, da razumete, da je to nek živ dokument. Pogosto v pogajanjih eh, na trialogu nimamo čisto dobrega pregleda nad tem, kako bodo stvari delovale v praksi, kako bodo učinkovale na eh, deležnike na trgu po eni strani svet lahko reče, to bo prineslo dodatne stroške, e, mi pa rečemo, nam se to zdi vredno. Tako da je veliko različnih mnen in e, mislim, da bi e, morali imeti nek neodvisen organ za oceno pri takih stvarih. Naprimer, med drugim in tretjim trialogom bi morali podati tako oceno, morali bi se ogledati načine, in potencialne rešitve, o katerih bi se lahko pogajali in ki bi, eh, kako bi vsaka od teh odločitev in rešitev delovala na trgu. Zdaj imamo eh, paketna potovanja, to obravnavamo in različni akteri na trgu nam dajejo eh, različne ideje o tem, kako bi posamezne upeseditve vplivale na njihovo delo. Tako da moramo biti res previdni. Gospod Timmermans je imel prav uh, in me je podprl, ko sem to sprožila uh, na uh, sestanku. Potrebujemo neodvisno oceno in to pred tem, ko je nekaj sprejeto. Zelo dobro je, če nekdo pride in nam pove, koliko bo nekaj sprejeto stalo, ampak če se to zgodi šele potem, ko je dogovor že sprejet, potem težko karkoli spremenimo v 28 državah članicah. Tako da resnično moramo uh, imeti tak eh, neodvisen in resnično neodvisen pregled. Uh, poudarjam, da mora to opraviti resnično neodvisen organ, ki nam mora podati uh, zelo podrobno analizo. Druga stvar pa je postavljanje standardov. Eh, po eni strani so skupni standardi zelo pomembni za to, da podjetjem zagotovimo eh, zaupanje, prav tako potrošnikom. Po drugi strani pa prejemam vse več pritožb kot predsednica odbora in sicer strani različnih organov, da niso vsi akteri prisotni ali pa da imajo določeni akteri svoje interese da zmanjšujejo standarde ali pa uporabljajo ta postopek eh, zato, da o, ustvarjajo neke protekcionistične ukrepe ali pa en eh, akter to izrablja proti drugemu, eh, kakorkoli že. Bolj, ko bomo eh, sposobni uporabljati moderno tehnologijo pri transparentnosti in pa postavljanju standardov, bolje bo. Eh, Eh, postopek mora postati bolj odprt in transparenten, tako da bodo eh, tako potrošniki kot akteri eh, videli, kakšni so dejanski standardi in vse to bi lahko tudi pomagalo. Torej, ne vem, se želi poročevalka še enkrat oglasiti za zaključek. Malo pozni smo. Dobro. Eh, mislim, da ni potrebno, da še kaj dodam. Ja se bomo pogovorili na sestanku eh, poročavcev v Senci. 15. maja bomo imeli pripravljeno poročilo, eh, naslednja obravnava 4. junija in rok za vložitev predlogov sprememb je 9. juni ob 12. Zadnja točka pa je poročilo, poročilo gospe Čarancove. Še enkrat upozarjam eh, na ravnotežje med spoloma na tem odboru danes. Gospa Klarkin, pozdravljeni. Eh, očitno tukaj delamo samo gospe. Torej, zdaj bomo obravnavali zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno zasebne pobude v državah zunaj EU. Dita, izvoli. Hvala. Eh, tukaj so se vse skupine strinjale z idejo prvotnega besedila, zato sem zelo vesela. Večino manjmajo lahko podprem, eh, kajti vem, da bodo ti samo še ukrepili besedilo. Eh, javno-zasebna partnerstva so lahko zelo korisna za evropska podjetja, tako da ustvarjajo rast tudi izven EU. Ta partnerstva so korisna tudi izven Evrope, kajti pomagajo in prispevajo k razvoju. No, da se bo to zgodilo, pa moramo zagotoviti, da bodo pravila jasna in transparentna. In da bo vsako podjetje, naj bo veliko ali majhno, eh, imelo eh, enak dostop do eh, teh partnerstev in do javnih naročil. Podpiram to poročilo in to, to sporočilo in bom podprla tudi vse predloge sprememb v tej smeri. Torej, da bomo skrajšali glasovalni seznam, sem predlagala tri kompromisne predloge upam, da jih bo večina skupin podprla brez sprememb. Sama bom vložila tudi ustni predlog eh, spremembe k 37. predlogu in sicer, da se izboljša ubeseditev eh, in da bo bolj ustrezna glede na celotno besedilo. Splošno pa se mi ta predlog spremembe zdi dober in upam, da boste lahko podprli moj ustni predlog ker nam časa zmanjkuje in se že bližamo kosilu, se ne bom spuščala v podrobnosti. Rada bi se samo zahvalila vsem poročevalcem v senci in eh, prav vsakomur za predloge sprememb. Če imate kakšna vprašanja, vam bom z veseljem odgovorila tudi v zvezi s posameznimi predlogi sprememb. Hvala. Um, now, Če valec v senci je gospod Rozati, eh, za LS v njegovem imenu pa bo spregovorila eh, Roza Tun. Tradition. No, izgleda je to res neka nova tradicija, nadomeščam gospoda Rosatija. Danes ni mogel priti na sejo in se zato opravičuje poslal mi je eh, pismo, ki ga eh, bom zdaj prebrala. Ehm, gospod Rozati se zahvaljuje poročevalki za opravljeno delo. Eh, on meni, da je prihodne sodelovanje še zelo pomembno. Zahvaljuje se za to sodelovanje gre za kompromisne eh, predloge. Je gospa Karancova eh, povzela bistvo naših predlogov sprememb in gospod eh, Rosati in drugi poslanci naše skupine je zadovoljen z mnenjem, pravi, da je uravnoteženo in kaže stališče odbora imko glede javno-zasebnih partnerstv v drugih državah. Nekaj pa je še vprašanj, ki jih želi gospod Rosati poudariti in sicer eh, teme, ki so ključne za našo skupino. Želi poudariti, da moramo zelo pozoriti na to, da bi lahko MCP-ji eh, utrpeli škodo zaradi eh, tega, kar je zapisano v drugem odstavku. Eh, velika podjetja se s tehnično kompleksnostjo lažje soočajo, majhna in srednja podjetja pa so v tem pogledu šipkejša. Evropski parlament bi moral komisijo pozvati, eh, da eh, se zauzame za odstranitev ovir v vseh državah in da se zauzame tudi za mobilnost evropskih delavcev. Ko se pogaja Evropska komisija z drugimi državami, bi morala to upoštevati. In to lahko vpliva na pravila za naša podjetja, ko konkurirajo lokalnim podjetjem, ki prihajajo iz tretjih držav. No, čisto na koncu pa eh, želim povedati še, da če bomo gledali na partnerstva kot na neko gonilo rasti, tako na notranjem trgu, kot tudi v tujini, eh, moramo zagotoviti, da majhna in srednja podjetja, ki predstavljajo 99 odstotkov eh, vseh podjetij, eh, da imajo dovolj informacij tako v EU kot izven nje, da bodo lažje sodelovala pri celotnem postopku. In zato mora komisija zagotoviti, da bodo organi EU razvila, da bodo organi razvili ustrezna orodja, eh, ki bodo MSP-jem omogočala eh, dostop do javno-zasebnih partnerstev in pa informacije o njih. Eh, gospod Rosat je vložil nekaj predlogov sprememb in upa, da jih bo poročevalka in drugi kolegi, da jih bodo sprejeli, tako da bomo dobili v odboru še bolj uravnoteženo poročilo. Hvala. Maria Grappini. Mulțumesc. Maria Grappini. Început vreau să o felicit pe din. Hvala. Eh, gospe Diti, se zahvaljujem takoj na začetku, kaj te upoštevala je vse pomembne elemente. In moja pripomba je pravzaprav samo dopolnitev rdeče črte tega besedila. Besedilo mora biti uravnoteženo, transparentno. In v tej smeri gredo tudi moji predlogi. Ehm, veseli me, da smo se razumeli tudi pri točki 37, to, kar želim še povedati, in sicer člen 34. E, tu želim še dopolnitev seznama, še DTP je potrebno vključiti. Zanima me tudi, kako bo to vplivalo na dogovor za ZDA. Verjetno to že, bodo e, to želeli tudi drugi kolegi. Potem še. Um, predlog številka 11 v zvezi z novim členom in sicer glede na življenjski eh, ciklus eh, javno-zasebnih partnerstv. Eh, to je treba izkoristiti za to, da eh, se poveča konkurenčnost, potem 38 v zvezi z vzajemnostjo, vlade morajo tudi korektno delovati, tudi firme med seboj, potrebujemo jasne postopke, tako da imajo MSP-ji odprt dostop. Ta rezerva je namenjena temu, da se vprašamo, kako lahko mi z zakonodajo prispevamo k boljšemu delovanju MSP-jev. Eh, sodelovanje z gospodito je zelo dobro in hvala za to. McLarkin. Ema McLarkin. Hvala. Tudi sama se želim poročevalki zahvaliti za uravnoteženo poročilo. Najprej eh, se želim osredotočiti. Eh, na del, ki ga je pripravil moj kolega Zahradil eh, v imenu EKR. Eh, eh, treba se osredotočiti tudi na podjetja izven EU, predvsem v državah v razvoju. Podali smo številne predloge sprememb, zato da bi poročilo okrepili. Številni ti amandmaji odražajo tudi pozitivne izkušnje in rezultate, ki jih dajejo javno-zasebna partnerstva. Javne oziroma zasebne naložbe bodo tiste, ki bodo spodbujale rast in pa ustvarjanje delovnih mest tudi v državah v razvoju. Podali smo tudi predloge sprememb eh, v zvezi s tem, kar je povedala gospa eh, Grafini, torej vzajemnost. Eh, evropski trgi za javno naročanje so odprti za konkurenco in zato. Eh, se soočajo evropska podjetja z velikim pritiskom v tujini. Na to moramo biti pozorni tudi, ko se pogajamo o trgovinskih sporazumih s tretjimi državami. Eh, ključno je, da zagotovimo eh, dovolj jamstev za naložbenike, tako da bodo ti lahko uživali neko pravno gotovost in varno okolje. In ko se zauzemamo za partnerstva v državah eh, izven EU moramo eh, predvsem nadzorovati eh, korupcijo, si prizadevati za transparentnost in tako naprej. Tem državam moramo pomagati pri soočanju s temi problemi. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z gospod Čaranzovo pri pripravi predlogov sprememb. Upam, da bo besedilo na koncu zelo dobro oziroma da bomo pripravili dobro mnenje k poročilu odbora INTA. Ines Suber je eh, poročalka v senci za GUE. Želi spregovoriti še kdo iz komisije? Da, izvolite. Eh, hvala, prehajam iz DG za trgovino. Rada bi čestitala poročevalki za ta osnutek mnenja in tudi vsem članom in članicam odbora za upravljeno delo. Zelo dobro se odraža pristop Evropske komisije pri sklepanju mednarodnih sporazumov. Torej, z gospodarskega vidika je zelo pomembno, da zagotovimi, zagotovimo dostop eh, do javno-zasebnih partnerstev v različnih delih eh, sveta in s tem pomagamo tudi državam v razvoju. Hvala. Še Dita za zaključek. Hvala. Vsem se zahvaljujem za komentarje. Veseli me, da se eh, v splošnem strinjamo. Ključno sporočilo, eh, ki ga želimo poslati iz našega odbora, je jasno. Želim podpreti tudi tiste komentarje, eh, ki so zadevali recipročnost oziroma vzajemnost. To vprašanje moramo res povdariti v našem besedilu. Drugih komentarjev v tem trenutku nimam. Veselim pa se nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala. Um, Thank you for joining us. Hvala, da ste se nam pridružili. Nikola. Sestankom bomo zdaj zaključili, če eh, nima nihče po točko razno ne, torej se ponovno vidimo ob treh, ko bomo imeli izmenjavo mnen s komisarjem Ansipom. Hvala.